Good morning, ladies and Dobro jutro, gospe in gospodje. Prisrčno dobrodošli na seji odbora IKON in na tej javni predstavitvi. Najprej želim pozdraviti ko misarko gospo Vistagar in tudi vse ostale, ki se udeležujete te prireditve. Zelo veseli me, da je ta prireditev pritegnila toliko, tolikšno pozornost. 160 se jih je prijavilo, predstavniki nacionalnih organov za varstvo konkurence, združenja podjetij, posamezna podjetja, think tanki, posvetovalna podjetja. Eh, torej imamo zelo široko občinstvo na tem področju na tej javni prireditvi in sicer gre za okrepitev vloge nacionalnih organov za varstvo eh, konkurence, da bodo učinkoviteje izvajale pravila o konkurenci. Konkurenčno pravo je seveda tudi ena od pridnostnih nalog Evropskega parlamenta. V poročilu Langen, ki je bil sprijet januarja 2016, je parlament izrazil mnenje, da pravila o globah za pravne osebe da jih je treba dopolniti eh, tudi z drugimi kaznimi eh, proti fizičnim eh, osebam. In to naj bi predvsem očinkovalo odvračilno in komisija naj bi torej vključila te globe tudi v zakonodajne instrumente. V istem poročilu je parlament tudi povdaril neodvisnost nacionalnih organov za varstvo konkurence in da je to bistvenega pomena. Um, Eh, naročili smo tudi zun, dve zunani študiji o vlogi organov, nacionalnih organov za varstvo konkurence. Uh, in eh, te študije so na voljo tudi pri vstopu v dvorano. dvorano. In seveda pa pozdravljam tudi avtorje teh študij danes na tej prededitvi. Namen komisije, da se okrepi vloga organov za konkurenco, da bi učinkoviteje izvajali pravila o konkurenci, Torej, to parlament zelo ceni ta prizadevanja, zato smo se odločili, da bomo soorganizirali javno predstavitev, da razpravljamo o prvih rezultatih posvetovanja, ki ga je sprožila komisija na začetku tega leta. Nacionalni organi za varstvo konkurence so ključni partnerji za uveljavljanje pravil o konkurenci. Do leta 2014 smo imeli centraliziran model, ki je vodil do določenih nefunkcionalnih posledic, Mm, kaj ti Evropska komisija se je dušila v delu in potem je prišlo do delne decentralizacije in nacionalni organi za varstvo konkurence so prejeli dodatna pooblastila. 85 odstotkov odločb na evropski ravni sedaj sprejemajo nacionalni organi. Prepričani smo, da um, torej, um, evropski Eh, potem pa je bil, bilo vzpostavljeno tudi evropsko, evropska mreža um, organov za um, varstvo konkurence. In v glavnem ta mreža uh, tudi deluje učinkovito, vendar pa so še določene vprašanja in tudi razhajanja med. Uh, organi, med nacionalnimi organi za varstvo, eh, za varstvo konkurence in to lahko seveda tudi ogroža učinkovito izvajanje teh pravil, eh, kajti eh, velikost proračun humani viri so zelo različni v teh organih in zato in ponekod so to neodvisni organi, Eh, ki sprejemajo svoje odločbe, drug, podrugot pa so to organi, ki se ukvarjajo tudi z drugimi vprašanji, kot naprimer varstvo potrošnikov. In eh, številni NCA-ji nimajo vseh pooblastil, da zbirajo dokaze eh, v zvezi s kršitvami in da zaključijo take zadeve. In razen tega včasih tudi nimajo pristojnosti za izrekanje glob. Um, velike so razlike in um, zato tudi podjetja včasih ne vedo, pri čem so. Um, Organizirali bomo dve okrogli mizi na današnji javni predstavitvi. Prvi za, na prvi gre za izvršilna pooblastila in neodvisnost nacionalnih organov za varstvo Eh, konkurenca in eh, pri drugi okrogli misli eh, gre za prizanesljivost in sankcije v državah članicah. Preden bom dal besedo komisarki, želim povedati še nekaj formalnosti glede današnje razprave, ker je veliko udeležencev, verjetno ne bo vsak dobil besede. <clears throat> Poskusili pa bomo čim več osebam omogočiti, da spregovorijo. In zato vas tudi prosim, da, ste, da govorite največ dve minuti in seveda bomo tudi fleksibilni glede na razvoj razprave. Um, torej, pred sabo imate uh, kartice, s katerimi lahko nakažete, da želite besedilo. <clears throat> torej, um, um, rumeni listje za prvo okroglo mizo, um, drugi pa za drugo. Um, torej, um, in sicer bo tako, da bodo spregovorili najprej zunani sodelavci, potem poslanci in tako naprej. Um, ta javna predstavitev se prenaša po spletu. Sedaj pa dobi besedo komisarka gospa Vestegar, ki dobi deset minut za uvod in uh, ki bo predstavila rezultate javnega posvetovanja v zvezi z okrepitvijo vloge nacionalnih organov za varstvo konkurence, da bi učinkoviteje izvajali pravila o konkurenci. Hvala lepa, predsednik. Veselim, veselila sem se te predstavitve. Hvala lepa za zanimanje. E, in hvala tudi za velik angažma, ki ga kažete pri ugotavljanju. E, dejstev kot tudi angažma pri poročilu Langen. Komisija in parlamenti se tu srečujejo zato, da pokažejo, kakšen je pomen vsega tega. Sodelovanje s komisijo in z nacionalnimi organi za varstvo konkurence eh, je namreč zelo dobra koalicija za eh, izvrševanje odločitve nacionalnih organov eh, so bolj številčne od odločitev eh, Evropske komisije in zelo pomembno je, da zagotovimo državljanom, da lahko zaupajo svojim organom, da bodo ti bedeli eh, nad trgom in zagotavljali pravično konkurenco in enake pogoje poslovanja. Imeli smo javno eh, konsultacijo, mislim, da je ta bila zelo uspešna spraševali smo eh, to, kar je predsednik ravno kar predstavil. Prvič, eh, kako naj ugotovimo, ali imajo nacionalni organi zadostna jamstva za neodvisno delo, ali imajo dovolj kadrov in finančnih sredstev, ali imajo dovolj instrumentov za preiskovanje kršitev eh, pravil o konkurenčnosti, ali lahko pravzaprav eh, zahtevajo plačilo dovolj visokih eh, glob in ali imajo tudi pravila za prizanesljivost, ki so učinkovita. Eh, pomembno je, da vam ne sme eh, škoditi, da živite v eni državi in ne v drugi. Gre za zagotavljanje istih pogojev na skupnem eh, trgu. Mi želimo tudi imeti digitalni skupni trg in zaradi tega je to področje toliko bolj pomembno. Zastavili smo celo vrsto vprašanj. Zahvaljujemo se ljudem, ki so odgovorili na ta številna vprašanja. Očitno so nam v veliko pomoč. E, Prejeli smo 181 odgovorov, v glavnem od javnih organov, podjetij, posameznikov, ehm, panožnih združen, eh, eh, svetovalcev, eh, odvetniških družbe, potrošniških organizacij in podobno. Se pravi, cela vrsta ljudi in organizacij je odgovorila na naš vprašalnik. Eh, torej, splošni pristop je zelo pozitiven. Ali eh, se strinjajo ali pa zelo strinjajo eh, glede dejstva, da nacionalni organi za varstvo konkurence že sedaj izvajajo evropska pravila za konkurenco. 50 odstotkov eh, se strinja z izjavo, da je to vloga, ki jo NCI dobro izvajajo. Eh, drugo vprašanje je, ali lahko ti nacionalni organi storijo več. Eh, imamo seveda tudi velike spodbudo. 75 odstotkov se strinja ali pa zelo strinja, da bi lahko nacionalni organi za varstvo konkurence storili več. In to je seveda tudi eh, zelo dobra motivacija in izhodišče za razpravo o tem, kaj je mogoče še storiti. Še nekaj izjav o tem, kateri ukrepi bi lahko bili v pomoč nacionalnim organom za povečanje učinkovitosti. Prvo vprašanje je bistvenega pomena. Tu gre za vprašanje, ali so potrebna jamstva eh, za izvajanje evropskih eh, pravil, ali so ta v splošnem interesu eh, potrošnikov, ali pa morajo nacionalni organi jemati vprašanje navodila. E, to je zelo pomembno vprašanje. Doste krat namreč prihaja tudi do konfliktov med nacionalnimi organi za varstvo konkurence in vlado. Moram reči, če teh konfliktov ni, morda nacionalni organi niso dovolj strogi. 75 odstotkov in več uh, eh, anketirovcev se strinja, da je to pomembno ali pa se zelo strinja s to izjavo. Mi se moramo tudi vprašati, kako deluje naša demokracija in to je pravzaprav tudi uh, zelo pomemben rezultat. Tako velika večina uh, podpira jamstva in. Uh, uh, neodvisnost nacionalnih organov. Eh, naslednje vprašanje se nanaša na zadostna finančna sredstva za agencije. 85 eh, odstotkov vseh eh, poprašanih meni, da je pomembno, da imajo dovolj sredstev. Potem sredstv sredstva, instrumenti za izvrševanje. 85 odstotkov vseh vprašanih meni, da so pomembni učinkoviti instrumenti za preiskovanje in eh, odkrivanje kršitev. Eh, potem eh, naslednje vprašanje, ali obstajajo primerne globe. 85 odstotkov meni, da je pomembno, da imamo pomembno neučinkovite globe. Potem pa vprašanje glede prizanesljivosti. Pomembno je imeti eh, dobre programe za prizanesljivost, da se pravzaprav eh, podjetja otresejo težav zaradi eh, nekonkurenčnega delovanja in 82 odstotkov podpira izjavo, da so pomembna dobra pravila za prizanesljivost učinek eh, ukrepov eh, na zgolj evropski ravni, eh, torej tu vsi pač pravijo, da je pomembna pravna varnost za podjetja, treba je čim bolj zmanjšati stroške za podjetja, potrebno je zagotoviti eh, sodelovanje med ECN in nacionalnimi organi in treba je zagotoviti tudi izvrševanje eh, odločitev nacionalnih organov. Eh, to je seveda tudi pomembno za investicije in gospodarsko rast. Več kot 80 odstotkov meni, eh, da je delo v to smer pomembno za investicije in gospodarsko rast. Seveda smo popraševali tudi po drugih stvareh. Nekatera vprašanja so dobro znana, eh, saj se z njimi ukvarja tudi Evropski organ za varstvo konkurence. Pomembno je uravnovesiti stvari. Po eni strani potrebujemo boljšo izvršbo, izvajanje, po drugi strani pa postopkovne garancije. Mislim, da lahko razumemo, zakaj se ta zahteva vedno pojavlja, ko zastavljamo to vrstna vprašanja. Ljudje si tudi želijo večjo uh, skladnost uh, znotraj Evropske mreže za konkurenco pri izvajanju zakonodaje o varstvu konkurence na ravni Evropske unije. To je seveda pomembno tudi za naše delo v prihodnosti mi moramo videti, kako lahko uravnovesimo pobude in vprašati se moramo, katere pobude eh, so potrebne. 64, skoraj da 65 eh, odstotkov poprašanih želi ukrepe na evropski in na nacionalni ravni, samo 19 eh, odstotkov želi zgolj ukrepe na evropski eh, ravni in 8 odstotkov se zauzema zgolj za nacionalne ukrepe. Mislim, da je to tudi zelo pozitivno, kajti to kaže, da je pomembno, da Evropska unija sodeluje z Evropskim Eh, državami članicami eh, z roko v roki. Eh, tu gre seveda tudi za doslednost in tu se zahteva, da bi evropski ukrepi in nacionalni ukrepi bili koordinirani. In to je tudi nekaj, o čemer moramo razmišljati za prihodnost kakšni so izzivi za prihodnost. Potrebujemo še eh, tesnejše eh, sodelovanje z nacionalnimi ministerstvi. Samo devet nacionalnih ministerstv iz držav članic se je odzvalo na našo anketo, odgovorili so v glavnem pozitivno, očitno pa moramo storiti še nekaj za to, da se angažirajo. Eh, Eh, tudi eh, člani eh, sveta pri ukrepih. Konsultacija je pokazala, da je dosedanje delo bilo dobro, da pa je stvari še mogoče izboljšati izboljšave so eh, poprašanci zelo dobro opisali in s tem smo pravzaprav dobili navodila za nadaljne delo in tudi današnja predstavitev bo prav gotovo eh, tudi prispevala svoje. Vsekakor smo imeli zelo konstruktivno javno konsultacijo. Hvala. Torej, to je zelo dobra izhodiščna točka. Hvala, Margarita. Sedaj pa bomo začeli s prvo okroglo mizo. Yes, yes, exactly. So, uh, I know, uh, will leave now. Eh, vem, da nas bo komisarka sedaj zapustila, jaz pa prerajam predsedovanje gospodu Leitenbergerju, generalnemu direktorju uh, Generalnega direktorata za konkurenco pri Evropski komisiji, prosim. Uh, Gospi in gospodje, dragi poslanci in drage poslanke, prav prisrčno dobrodošli na prvi okrogli misli danes do povdan in sicer se bomo ukvarjali z izvršilnimi pooblastili in neodvisnostjo nacionalnih organov za varstvo konkurence pri uporabi pravil za konkurenco Evropske unije. Tako kot je komisarka Vestager že opisala, je javno posvetovanje potrdilo, da nacionalni organi za varstvo konkurence nimajo vidno garancij za neodvisnost in tudi ne sredstev za učinkovito izvajanje pravil o konkurenci in nacionalni organi tudi nimajo sredstev za odkrivanje in za um, ustavitev kršitev. To ni pomembno samo za posamezni organ za varstvo uh, konkurence, temveč za uh, izvajanje evropskih pravil o konkurenci na splošno preko evropske, evropske mreže. Zelo nas zanimajo vaša mnenja, ali se vam zdi, da je to problem in kako najbolje rešiti ta problem. Da bi eh, torej, začeli to razpravo, smo izbrali ugledne predavatelje in sicer so to predstavniki pravni mm, skupnosti, organizacij potrošnikov OECD, nacionalnih organov za varstvo konkurence in iz akademskega sveta. Pri, povabili smo tudi predstavnika um, um, torej, um, sindikatov, vendar žal je um, zbolel oziroma trgovinske organizacije, vendar je zbolel in se opravičuje gospa Kani Fernandez eh, je prva in sicer prihaja iz, kot rekazac konca Albes Pereira v, Bras, v Ruslu <clears throat> in se tam ukvarja s konkurenco. Veliko ima izkušenj s konkurenčnim pravom, bila je podpredsednica odbora um, za gospodarska vprašanja pri ameriškem združenju odvetnikov. In razen tega je svetovala predvsem tudi Španiji pri vzpostavitvi tega, e, te mreže za mreže nacionalnih organov. Gospa Monik Gajens je generalna direktorica Bujk, in zastopa 41 neodvisnih organizacij za varstvo potrošnikov v 31 državah. Kot generalna direktorica je tudi sopredsednica transatlantskega dialoga o varstvu potrošnikov, kjer zastopa evropske interese in Bojk zastopa tudi v mednarodni organizaciji za varstvo potrošnikov. Profesor Frederik Ženi je profesor za ekonomijo in um, direktor Centra za pravo in ekonomijo eh, v Parizu. Um, je tudi predsednik um, odbora za konkurenco pri OECD-ju. Um, bil je sodnik v francoskem Cour de Cassation podpredsednik francoskega organa za varstvo konkurence in imel je tudi druge funkcije. Profesor Jenny je veliko pisal o konkurenčnem pravu, o razvoju gospodarstva in je bil svetovalec v številnih državah v teh vprašanjih. Gospod Zarunas Kralskas je predsednik Litvanskega sveta za konkurenco in profesor na univerzi v Vilni. Prej je eh, delal kot odvetnik v Vilni in eh, razen tega je eh, tudi v Združenem kraljestvu eh, se ukvarjal s temi vprašanji. Gospod Giorgio Monti je profesor za konkurenčno pravo v Firencah. Eh, in je soustanovitelj protimonopolnega foruma v Rimu. To je predvsem platforma za obravnavo teh, upra teh vprašanj z pravnega vidika. Razen tega je objavil številne publikacije o vseh vidikih konkurenčnega prava in konkurenčne politike. Veseli me, da je z nami tudi Eh, torej, eh, veseli me, da nam je uspelo pridobiti tako ugledne goste. Vsak ima šest minut. Hvala, spoštovani člani, spoštovani predsedujoči. Če obstaja v poslu pravna negotovost, to prestraši investitorje in to škodi podjetjem ter gospodarstvu kot takšnim. V poslu, kot je naš, eh, podjetja delujejo v dveh državah ali več in to pomeni, da jih je treba njihovo poslovanje enako oceniti posod po Evropi. Ampak nažalost temu ni tako. Kljub temu, da so statuti isti, v glavnem gre za člene 101 in pa 102 o delovanju Evropske unije, nimajo vse Um, nima vsi nacionalni organi za varstvo konkurence enake pristojnosti. Prav tako obstajajo razlike pri kaznih uh, in drugih ukrepih. Isti pravni okvir ni izvajan na enak način posod po Evropi in to pomeni oviro za izpolnjevanje cilja enotnega trga. Spoštovanje načel učinkovitosti in enakosti je sicer prispevalo k harmonizaciji po Evropi, ampak potrebne so še dodatne izboljšave. Menimo, da bi usklajena zakonodaja uh, lahko Eh, zmanjšala pravno negotovost, pospešila rast, prav tako pa bi postale protikartelne raziskave bolj učinkovite. To je potrebno, zato če želimo okrepiti neodvisnost NCA-jev eh, in če želimo, da bi učinkovito opravljale svoje delo. Če bo revidirana uredba 1 skozi 2003, bi morale vse države članice zagotoviti neodvisnost svojih nacionalnih organov za konkurenco. Ti morajo imeti na voljo ustrezna sredstva za izpolnjevanje svojih, svojih nalog. Treba je določiti minimalno stopnjo nalog, ki jih morajo ti organi opravljati pri izvajanju 100 prvega in pa 102. člena. Nova zakonodaja bi prispevala eh, k zmanjšanju neskladnosti, okrepila bi neodvisnost nacionalnih organov za konkurenco in eh, povečala bi učinkovitost. Eh, kaj pomeni ta minimalni skupek nalog, ki bi jih morali prevzeti nacionalni organi za varstvo Eh, konkurence. Tukaj potrebujemo skupni imenovalec. Ko gre za izvajanje v posameznih primerjih, menimo, da bi morala Evropska unija harmonizirati vse bistvene vidike te zakonodaje. Državšanice se namreč ne strinjajo okrog tega, kdo lahko krši člene 101 in 102. To zato, ker že nimamo raščičenih osnovnih pojmov, kot je recimo, kaj je sploh to podjetje. Tudi to ni uniformno posod po Evropi. Eh, trgovinska združenja eh, so lahko obdolžena zaradi kršenja konkurenčnih pravil v nekaterih državah članicah, ne pa povsod. Treba je poenotiti postopke. Eh, to je nujno, ampak to ni edino. Obstajajo tudi razlike pri pristojnostih za raziskave, recimo se države članice ne, ne omogočajo digitalnih raziskav. Prav tako se višina kazni razlikuje od eh, ene do druge države članice. Isto ravnanje je lahko visoko oglobljeno v eni državi članici, v drugi državi članici pa sploh ne. Drugič, vse Vsi nacionalni organi bi morali biti neodvisni od političnega vpliva. Prav tako bi morali spodbujati konkurenco, biti bi morali proaktivni in spodbujati vladne politike, ki bi zmanjšale ovire, posredovanje na trgu in tako naprej. Vsi NCA bi morali imeti možnost um, um, preveriti um, legitimnost zakonodaje in morali bi imeti možnost možnost preveriti, ali je to v skladu z eh, konkurenčnim pravom Evropske unije. No, tudi mm, Evropska mreža za konkurenco je bistvenega pomena za izvajanje te zakonodaje. Nacionalni organi za konkurenco pa bi morali zagotoviti, da, njihova, da njihovo sodelovanje v tej mreži ne omejuje niših individualnih pristojnosti. Če še želimo tega skupnega imenovalca, je treba poenotiti, uskladiti zakonodajo. Države članice bi morale nacionalnim organom za konkurenco eh, omogočiti, da neodvisno opravljajo svoje naloge. Ta minimalni skupni imenovalec sem že opisala. V zvezi s tem bi povdarila, da morajo vsi NCA imeti možnost se aktivno boriti proti kartelom in to seveda zahteva tudi učinkovite programe pri zanesljivosti. O tem bo govoril gospod Van Haren v drugem delu. Eh, no, eh, nacionalna zakonodaja danes eh, določa neodvisnost in pa vire nacionalnih organov za konkurenco. Čeprav 35. člen uredbe 1 skozi 2003 um, državam članicam nalaga obvezo, da imenujejo nacionalne organe za konkurenco v skladu z načeli učinkovitosti in enakosti. Izkušnje iz zadnjih desetih letih uh, kažejo na to, da izvajanje te uredbe ni dovolj za to, da bi zagotovili potrebno raven usklajenosti. E, morali bi določiti tisti minimalni skupek nalog, ki bi jih morale izvajati e, vse NCA e, in te naloge morajo izvajati učinkovito ter brez političnega vpliva. To so merljive To so medljivi kriteriji. Države članice bi prav tako morale nacionalnim organom za konkurenco dati možnost, da ocenijo svoje delo. Na ta način bi lahko ocenili vpliv posameznih eh, ukrepov, torej recimo preiskave, poroč, poročanje in tako naprej. No in pa še zadnja točka, bistvenega pomena je predvsem skupaj tudi blaginja potrošnikov. V okviru eventualne reforme uredbe 1 skozi 2003 bi morali jasno omeniti dobrobit potrošnikov, ki je pravzaprav glavni cilj izvajanje prava konkurence. Na ta način bi zagotovili, da pravo konkurence ne bo služilo samo um, industrijskim interesom ali pa političnim interesom. Uh, predvsem skupaj je treba zaščititi predvsem potrošnike. Hvala lepa. Hvala, druga je na vrsti gospa Gujens. Um, želim vas opozoriti, da se držite šestih minut, ki so vam dodeljene. Prvotno smo se dogovorili za pet minut, zdaj je šest minut, je tako že malo več in sicer zato, ker. Uh, predstavnika sindikatov, ni, imamo malo več časa. Gospa Gojens, eh, go, dober dan, gospe in gospodje, najlepša hvala, da ste povabili tudi organizacijo za varstvo potrošnikov na, to javno, na to, ta javnem posvet. Želim, eh, um, vam predstaviti naše poglede na konkurenčno politiko in izvajanje tega. Seveda gre za dobrobit eh, potrošnikov ali za škodo za potrošnike, za katero gre. Konkurenčni trgi so ključnega pomena in kršitve vodijo do škode za potrošnike. Zato si potrošniki pričakujejo, in hočejo imeti močno konkurenčno politiko, ki eh, preprečuje kršitve in jih prekine in če je prišlo do kršitev, potem mora priti do kompenzacije škode za potrošnikov. To sicer ni tema današnje razprave, ampak to je pomemben aspekt v konkurenčni politiki. Če si ogledamo realnost, pripravila sem nekaj prosojnic, vendar nimam sedaj pregleda nad tem in kontrole nad tem. Vidimo, da konkurenčna politika ni dovolj učinkovita in veliko je kršitev. Postopki so počasni in to vodi do še večje škode za potrošnike, kajti dolgo traja, da se odkrije problem in da se ga reši. Potem um, premalo je virov, povsod po Evropi, v nekaterih državah je to svetu večji problem kot v drugih in razen tega so viri zelo razdrobljeni. Če si ogledamo iz vidika potrošnika, potem to vidimo, vidimo, da prihaja do prekrivanja pristojnosti med različnimi organi, ki nadzirajo varstvo potrošnikov in eh, tudi konkurenčno pravo. Gre za energetske regulatore, regulatorje telekoma, tisti, ki urejajo zasebnost in tako naprej. In včasih prihaja do prekrivanja in včasih tudi do regulatornih vrzeli. Ampak to, kar v glavnem opažamo, je, da ti, eh, ti organi um, delajo vsak zase in da ne kombinirajo prizadevanj, kar bi privedlo k učinkovitejši uporabi sredstev. Potem včasih prihaja tudi do kršitev v različnih državah in nacionalni organi to obravnavajo drugače. Ponekod tega ne preganjajo, po drug, drugi pa in tudi predvidene kazni so različne. Kako bi to lahko izboljšali? Ne bom Eh, sedaj govorila kot pravnica, čeprav sem pravnica po poklicu, temveč želim eh, predstaviti nekaj praktičnih rešitev. In eno orodje, ki ni izkoriščeno že več let, je dejstvo, da podjetja eh, lahko prispevajo k več konkurenci, večji konkurenci. Veliko bi se lahko naučili od podjetij naprimer eh, tudi pri, od regulatorjev za energetiko, za telekom in tako naprej. Ponekud eh, se to sicer dogaja, ampak to ni splošno pravilo. Mislim, da bo to vedno bolj potrebno, kajti trgi se razvijajo in poslovni modeli niso več zelo jasni. In moraš vedeti, eh, kako je urejena zasebnost, ko gre za velika tehnološka podjetja, moraš vedeti eh, nekaj o, o energetskih vprašanjih ali tudi o farmacijskih sredstvih, če urejaš to zadevo in se ukvarja s tem. Torej, novi poslovni modeli eh, zahtevajo eh, večjo integracijo izvršilnih pooblastil. Je pa še drugo orodje, ki ni izkoriščeno in to je povezano z eh, organizacijami potrošnikov. Organizacije potrošnikov imajo veliko znanja o dogajanju na trgu, soočajo se s pritužbami potrošnikov, identificirajo probleme in vejo, kako specificirati škoda, ki je nastala za potrošnika in razen tega imajo tudi možnost komunikacije s potrošniki. Včasih so tudi, jim javnost tudi bolj zaupa, kot zaupajo organom in zato bi bilo dobro, če bi bolj sodelovali s potrošniki potrošniškimi organizacijami, predvsem, da bi um, iz, eh, vlikli iz omejenih um, virov največ. V Italiji, v Združenem kraljestvu to deloma že deluje in o tam se je treba učiti. Tam se je treba učiti. Torej, iz vidika potrošnikov vidimo, da je. Um, tako pri organih eh, za pri nacionalnih organih za varstvo konkurence, kot tudi potrošniških organizacijah e, določen odpor, e, kar zadeva to sodelovanje. Treba je vzpostaviti zaupanje, najprej na manjši ravni, na neformalni ravni, tako da se vidi, da je možno to sodelovanje, da se izboljša politika izvajanja e, v primerjavi sedanjim stanjem in to se lahko začne tako, da imamo skupne sestanke, naprimer enkrat na leto, da rečemo, kje so prioritete, da potrošniške organizacije vejo, kakšne so prioritete organov za varstvo konkurence, tako da tudi mi lahko namenimo sredstva tem um, prioritetam, tako da lahko um, pomagamo tudi eh, nacionalnim organom za varstvo konkurence pri izvajanju pooblastil. Potem čezmejne kršitve teh je vedno več in menimo, da Eh, morajo organi za varstvo konkurence in potrošniške organizacije sodelovati po vsej Evropi. Mm, vemo, da prihaja do tega sodelovanja med organi za eh, varstvo konkurence in dobro bi bilo, če bi se v to bolj vključile tudi potrošniške organizacije. Hvala lepa. Hvala lepa. Naslednji je na vrsti gospod Ženi. Sedaj vaša. Hvala lepa, gospod eh, predsednik. Na tri točke bi se osredotočil, saj se nanašajo na učinkovitost eh, organov, neodvisnost organov, funkcije organov in eh, finančni veri organov za varstvo konkurence to, kar eh, želim povedati, temelji na obsežnem delu in razpravah znotraj OECD-ja in eh, predstavil bom eh, lastna mnenja in ne nujno mnenje OECD-ja. Preden preidem do tega vprašanja, bi rad omenil tri metodološka vprašanja. Prvič, kaj imamo v mislih, ko govorimo o konkurenčnosti? o učinkovitosti eh, organov za varstvo konkurenco. Eh, tu gre za predvedljivost, eh, stroške, hitrost eh, in seveda to vodi v določene kompromise, eh, ki jih eh, moramo imeti eh, pred seboj. Ne moremo doseči vseh ciljev hkrati. Drugo metodološko vprašanje je, eh, ali želimo imeti eh, bolj učinkovit Eh, sistem konkurenčne eh, zakonodaje ali pa bolj eh, učinkovite organe za varstvo konkurence. Pri eni varianti seveda delujemo bolj na področju zakonodaje, pri drugem pa krepimo organe za varstvo konkurenčnosti. Potem pa tretje vprašanje, kako je vprašanje, strukturiran organ za varstvo konkurence. To je seveda tudi odvisno od okoliščin, zgodovinske situacije. Ni ena velikost primirna za vse. V Evropske unije imamo države različne velikosti in zaradi tega tudi ni ena rešitev primerna za vse. Torej najprej k neodvisnosti. Tu bom zelo kratek. Dve razsežnosti neodvisnosti eh, želimo tu izpostaviti. Eno je bilo že omenjeno in sicer vlada in javni organi ne smejo uh, sankcionirati ali pa nagrajevati uh, dela organov za varstvo uh, konkurence, naprimer na portugalskem, uh, sedaj ne sprejemajo več uh, Eh, političnih navodil ministra, eh, v nekaterih državah pa je to še vedno mogoče. Eh, potem funkcije organov, torej tu seveda vidimo, da organi za varstvo konkurence ne želijo izpolnjevati želja drugih organov, In zaradi tega potrebujemo zelo stroga pravila eh, glede eh, delovanja eh, članov odboru za varstvo konkurence, potrebujemo protikonkurenčna pravila, tudi pri njih moramo imeti Eh, zelo jasna pravila za eh, prevzem tega položaja in za vračanje na predhodno delo. Naprimer, eh, ne smejo osebam, ki se zaposlijo v tem organu, ob dopustiti možnosti, da bi prišli po eh, poteku funkcije na višji položaj. Vrniti se morajo pravzaprav na isti položaj, ki so ga imeli pred eh, eh, tem delovnim mestim. Torej, pri funkcijah pa se moramo vprašati, ali naj bodo to organi za eno funkcijo ali pa naj izvajajo več funkcij. Tu imamo različne možnosti. Nekatere države imajo pač poverjeno samo eno funkcijo, drugot pa kombinirajo funkcijo varstva konkurence z funkcijo varstva potrošnikov. E, imamo prednosti in slabosti. Prednosti so v tem, ker je za uh, uh, organe na ta način lažje uh, ocenjevati popraševanje in ponudbo na trgu uh, in uh, na voljo imajo več različnih instrumentov, Naprimer, eh, dosti krat eh, se pri eh, kombinacijah dveh funkcij vsega ugotavlja naprimer, eh, da eh, ena funkcija vpliva na drugo funkcijo in dosti krat lahko ena politika kontaminira drugo politiko, eh, potem so težave pri določanju prioritet in prioritet. Lahko se zgodi tudi, da se bo manj sredstev namenjalo varstvu konkurence kot varstvu potrošnikov, naprimer, ali pa drugi funkcije, ki jo izvaja organ. Um, Potem pa, če eh, se kombinira eh, varstvo konkurence eh, s sektorsko zakonodajo, se pravzaprav pojavljajo isti problemi kot pri kombinaciji z varstvom potrošnikov Eh, potrošnikov. Potem pa imamo vprašanje finančnih verov. Najprej imamo eh, samo višino finančnih sredstev in eh, mi ugotavljamo, da imamo zelo različne organe za varstvo potrošnikov konkurence in zaradi tega tudi ne morejo dobiti eh, enakih eh, finančnih sredstev. Eh, potem pa morejo seveda eh, veri zagotavljati neodvisnost izvajanja eh, nalog. Eh, pristojni organ eh, ne sme pravzaprav tudi eh, dobiti vseh klop, eh, ki jih nalaga podjetjem, kajti to bi jih spodbujalo k večji strogosti, kot je potrebno. Eh, potem pa lahko seveda imajo lastna sredstva, naprimer za storitve, ki jih ponujajo, naprimer na portugalskem imajo tudi eh, lasna sredstva. Eh, in potem pa gre tudi za vprašanje proračunske avtonomije. To pomeni, organ mora uporabljati sredstva na način, kot se mu zdi primerno. Eh, torej, če pa parlament namenja Eh, sredstva eh, organu za varstvo konkurence, lahko tudi izvaja pritisk na nj in mora, moramo biti tudi bolj kreativni pri eh, financiranju teh organov. Hvala lepa. Hvala lepa. Hvala lepa, da ste me povabili. Delal sem za dva organa za varstvo konkurence. Eden izmed teh je bil zelo velik in bogat, drugi pa je bil uh, desetkrat manjši in reven. To pomeni, da lahko pokažem stvari z obeh vidikov. Če je konkurenčno pravo pravilno izvajano, je to dobro za potrošnike, za podjetja eh, in izvajanje konkurenčnega prava je tako v interesu izvoljenih predstavnikov, kakor tudi v interesu organov za varstvo konkurence. Vedno teže je biti neučinkovit, eh, glede na to, da se organom za varstvo konkurence pridružuje vedno več mladih ljudi. Ti sicer ne bi ostali v tem poklicu, kajti so ljudje, ki želijo poskrbeti za nek vpliv in hočejo biti učinkoviti Predstavil bom moje poglede na to, kako je učinkovito izvajanje povezano z financiranjem in pa neodvisnostjo in drugič, kako lahko eh, oba vidika izboljšamo. Naj začnem pri neodvisnosti. Pogovorim o neodvisnosti Želim povedati, da organi za varstvo konkurence ne obstajajo v nekakšnem vakumu. Govorim o tem, da morajo biti neodvisne pri preiskavah, pri odločitvah in pri globah. Um, v organe se ne sme umešavati politika, to se zgodi predvsem pri manjših organih. Prav tako pa vse skupaj. Prav tako pa vse skupaj zahteva prevzem odgovornosti. Odgovornost lahko prevzameš samo, če si neodvisen pri sprejemanju odločitev. Neodvisnost je bistvenega pomena za izvajanje konkurenčnega prava. Samo potem se lahko objektivno odločaš o primerjih. Poleg tega pa morajo organi za varstvo konkurence se boriti proti javnim omejevanjem konkurence oziroma oviram konkurenci. O tem je govoril kolega Ženi. Jasno je, da niso vsi organi za varstvo konkurence enaki. Nekateri so del ministerstva, drugi morajo odgovarjati vladi, tretji spet so popolnoma neodvisni. To pomeni, da se njihov pravni status od države do države razlikuje. Mi pa se moramo vprašati, ali so takšni organi dejansko neodvisni. Obstaja seveda razlika med pravno neodvisnostjo in dejansko neodvisnostjo. Mi si želimo resnične neodvisnosti. Ta pa je seveda odvisna od politične kulture dotične države. In seveda se politična kultura razlikuje od države do države. V moji državi za razliko od nekaterih drugih, ni neobičajno, da politiki javno komentirajo posamične primere. Zato organi v naši državi potrebujejo večjo stopnjo pravne zaščite in, prav, in, uh, in jamstev. Ampak uh, kaj to pomeni, da pravna jamstva oziroma uh, pravno zagotovljena neodvisnost ni pomembna. Ne. Vsak evropski ukrep, ki je sprejet, mora biti kar se da um, konkreten, tako da se mu politiki ali organi ne bodo mogli izogniti. Sedaj pa še vprašanje financiranja. Smiselno je organe za varstvo konkurence financirati, kajti oni skrbijo za izvajanje prava konkurence in odstranjevanje ovir konkurenci. Zato bi njihovo delovanje bilo ogroženo, če bi se uh, vlada ali kakšni drugi vladni organi lahko uh, maščevali organom za varstvo konkurence, če jim ne bi bila všeč njihova odločitev. Proti temu se je treba boriti. Zato menim, da potrebujemo vse še dva skupka pravil, zato da bi lahko zaščitili neodvisnost organov za varstvo konkurence. Prvič potrebujemo uh, ukrepe, ki bodo preprečevali možnost maščevanja v smislu zmanjšanja strež, uh, stroškov oziroma financiranja in pa drugi skupek pravil, ki omogoča neodvisno uporabo proračunskih sredstev. Organi za varstvo konkurencev potrebujejo več fleksibilnosti, ko odločajo o plačah ali o drugih uporabah sredstev. Zato so lahko ti organi neočinkoviti, zaposlujejo več eh, ljudi, kot je potrebno, ali pa ti ljudje niso dovolj izkušeni in tako naprej. Torej, učinkovito izvajanje prava konkurence zahteva močne, konkretne pravna jamstva neodvisnosti, prav tako pa mora neodvisnost delovati v praksi. Drugič, organi za varstvo konkurence morajo biti ustrezno financirani, saj to neposredno vpliva na njihovo delo. In pa neodvisnost in uh, ustrezno financiranje je treba povezati z, jasnim, z jasno odgovornostjo teh organov za varstvo konkurence. Hvala, predem dajem besedo gospodu Montijo kot zadnjemu govorniku vam želim povedati, da boste potem dobili besedo vsi vi, vendar se morate prijaviti za razpravo. Prosim, da izpolnite torej ta listič, s katerim se lahko prijavite za razpravo in potem vas bomo poklicali, ko boste na vrsti. Sedaj pa dobi besedo gospod profesor Monti. Hvala za priložnost, da lahko sodelujem pri tem javnem posvetu in prispevam k oblikovanju. Um, boljšega izvrševanja konkurenčnega prava. Mislim, eh, da Število, da je od 2004, da so nacionalni organi eh, sprejeli 865 odločb, komisija pa samo 128, to ne zrcali dejanskega stanja. Če si ogledamo eh, delo nacionalnih organov pred eh, uredbo, potem ugotavljamo, da so tudi pred uveljavitvijo te uredbe ti nacionalni organi izvajali nacionalno konkurenčno pravo. In um, zadeve, ki jih izbirajo nacionalni organi tako pred 2004 kot tudi potem, eh, gre predvsem za lokalne kartele, za lokalne dogovore o distribuciji. Torej, nacionalni organi se osredotočajo na lokalne zadeve. Uporaba uh, eh, EU prava uh, sporedno z nacionalnim pravom ne vpliva na substantivno oziroma na, na vsebinsko analizo. V nekaterih jurisdikcijah je polovica odločb nacionalnih organov eh, takih, da uporabljajo samo nacionalno pravo, kajti eh, to ne vpliva na čezmejno trgovino in zato se ne uporablja pravo EU. Če si ogledamo eh, to, kaj delajo nacionalni organi, se moramo vprašati, kako to vpliva na zakonodajo obstajajo. Nacionalni organi so prispevali k večji konkurenci tudi pred eh, posodobitvijo eh, uredbe EU. Vendar, če samo štejemo število odločb, to ne zrcali pravega stanja. Eh, kajti tudi izvajanje nacionalnega prava vodi k večji konkurenci. Če govorimo o novih pooblastilih za nacionalne organe, bi to vodilo do dodatne asimetrije, kajti postopki in pooblastila bi bili različni, bodi si, da se upravlja samo nacionalno pravo ali pravo EU. Če um, uporabljamo samo nacionalno konkurenčno pravo, potem um, evropsko pravo ne vpliva na delo na teh, teh nacionalnih organov. In zato mor, se moramo vprašati, ali eh, naj nacionalni organi uporabljajo pravo EU samo, ko gre za čezmejne primere. Torej, skoraj vsi nacionalni organi eh, lahko izrekajo kazni v primeru kršitev eh, um, konkurence. Um, vendar samo v svoji jurisdikciji nečezmejno in to je tudi zapravljanje virov. Naprimer, kartel o muki, štiri države in štiri nacionalni organi so se uh, ukvarjali s tem in izrekli štiri kazni in prišlo je do štirih pritožb in tako naprej. Ali ne bi bilo bolje, če bi um, določili en nacionalni organ, ki obravnava tak primir in tudi sprejme odločbo, ki velja potem v vseh jurisdikcijah. Po moje bi eh, to bilo pooblastilo, o katerem bi eh, veljalo razmisliti, torej, da se pooblastila nacionalnim organom uredijo na ta način. Potem, eh, pristojnost za izrekanje kazni. To je ena pristojnost, ampak še eno pristojnost bi lahko podelili tem organom in sicer. Uh, da spremejo odločbo, da kršitve ni bilo in da se eh, eh, primer ustavi, da se zadeva ustavi. Evropsko sodišče tega sedaj ne dovoljuje. Torej, pozitivne odločitve, da ni prišlo do kršitve. Če bi spremenili uredbo ena, bi lahko predvideli tako pristojnost tudi za izrek eh, odločbe, da ni bilo Eh, kršitve. In tretji komentar, kako najbolje izboljšati sodelovanje med nacionalnimi organi, tako kot smo danes slišali. Mreža organov je povečala zaupanje in vzpostavili so se kanali za komunikacijo, vendar v tej mreži manjka malo eh, odgovornost, kako krepiti to sodelovanje. Eh, trije nacionalni organi so pred kratkim se ukvarjali z eh, platformo Booking.com. Trije nacionalni organi so eh, sodelovali in sprijeli enako odločbo in vse, eh, vsi nacionalni organi in vse jurisdikcije so to potem prevzele. In to je pomembno iz dveh vidikov. Prvič, ali je koordinacija kot v tem primeru optimalna rešitev, ali če upoštevamo omejene vire nacionalnih organov in komisije, ali bi bilo bolje, da delegiramo delo samo enemu organu, ki sprejme odločbo za vse. In drugi razmislek, ali morajo vsi organi se vedno dogovoriti um, in biti enotne glede restrikcij, um, ali pa so možne tudi razlike pri reševanju problema konkurence. Torej, to sta v bistvu zdaj ostali dve odprti vprašanji, o katerih lahko razpravljamo tudi v nadaljevanju te prireditve in sicer, ko gre za eh, reformo sedanjega sistema. Hvala. Hvala vsem petim razpravljavcem za te stimulativne misli za razpravo, ki bo sedaj sledila. Predsednik je rekel, da bo to sedaj nek vrste mešanica poslancev in drugih udeležencev, ki bodo prišli do besede. Ampak doslej je tako, da so se prijavili za razpravo predvsem poslanci. In zato bomo začeli s krogom poslancev. Vendar želim vas ponovno opozoriti na to, da lahko izpolnite ta to prijavo za razpravo in se vključite v razpravo. Prvi se je prijavil za razpravo gospod Ludek Nidermaja, ki ima dve minuti. Hvala, gospod predsedujoči. Želim povedati dve stvari. Prvo se nanaša na neodvisnost. Um, Eno je institucionalna, drugo osebna e, neodvisnost. Prvo lahko zagotovi pravo, drugo pa je tiže doseči. Drugič, z, trudimo se do, za dobro ravnovesje, um, vendar ne smemo uh, pozabiti, predvsem tudi pogleda podjetij in potrebujemo seveda tudi predvidljivost odločb eh, in tudi um, predvidljivost časovnih rokov. Torej, odločbe morajo biti sprejete pravočasno. Vsi poznamo po menj svobode izbire za ljudi in za ekonomijo, za gospodarstvo in zato potrebujemo boljša pravila. Vendar v Evropi imamo veliko pravil, ki onemogočajo konkurenco, ki omejujejo notranji trg in ki eh, vodijo v fragmentacijo in sicer na področju energije, na področju železniškega prometa, eh, prevoza oseb na splošno in tega se moramo resno lotiti. Sedaj pa vprašanje, če si ogledamo poročanje, poročilo komisije za lansko leto vidim tri področja, digitalna ekonomija, energija in tudi državna pomoč. Tretje področje um, je tisto področje, kjer prihaja do konflikta med nacionalnimi organi in komisijo in sicer državna pomoč pri obdavčitvi, kaj ti tu postavljamo pod vprašaj politiko vlade na področju obdavčitve. In zato se sprašujem, ali bo možno to rešiti tako, da bodo nacionalni organi učinkovito delovali tudi na tem področju. Much, Hvala lepa. Gospod Alfred Sanca, dve minuti. Hvala lepa. Imam eno vprašanje. Zanima me, ali je to pravi trenutek za to razpravo. Z političnega vidika bi lahko vse skupaj tolmačili kot uh, decentralizacijo konkurenčnega prava in eh, decentralizacijo konkurenčno pravnih pravil. To se mi zdi nekoliko občutljiv trenutek, glede na to, da trenutno obstaja veliko razprav glede odnosa med posameznimi državami, članicami Evropske unije, centralno, eh, centralnimi institucijami v Bruslju in tako naprej. Tako da se sprašujem, ali je to pravi trenutek za takšno razpravo drugič pa moramo o tem razpravljati tudi v kontekstu nacionalnih organov za varstvo konkurence. Med temi in med uh, evropskimi institucijami je treba doseči neke vrste ravnotežje. No, uh, do sedaj je bilo tako, da so nekako tožilec sodenik in preiskovalni sodnik vsi v isti sobi. To ni najbolj objektivno. In drugič, mislim, da bi morali imeti jasna pravila, ko gre za državno pomoč. Ne samo eno pravilo, ki je narejeno za vse, ampak tudi v povezavi z eh, delovanjem nacionalnih organov za varstvo konkurence. Se pravi, gre za vprašanje, na katerih eh, področjih bi morali delovati ti organi. Tu bi bilo sedaj bolj ključno vprašanje, kot pa to, da razpravljamo tukaj o reformi. Floor, uh... Hvala lepa. Gospod Bent Lukaj iz EKR. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Imam vprašanje, ki se nanaša na neodvisnost organov za varstvo konkurence. Osredotočil bi se na vidik proračunske neodvisnosti, tako ko gre za razporožljiva sredstva, kako tudi ko gre za vprašanje vprašanje kakšne karierne možnosti imajo zaposleni v nacionalnih organih za varstvo konkurence. To me zanima sploh v luči tega, da eh, je v postopkih za varstvo konkurence pogosto lahko država tista, ki jo tožijo. Recimo tukaj lahko pomislim na ukrepe Nemčije v primeru obnovljivih virov energije. Tukaj je bilo veliko hudih primerov kršitev prava konkurence in mislim, da ti primeri niso bili ustrezno obravnavani. Kakorkoli, jasno je, da je država tukaj pristranska in je tudi tista, ki daje na razpolago proračun. Zato zastavljam vprašanje gospodu Ženiju ki je v sklepih govoril o inovativnih oblikah financiranja nacionalnih organov za varstvo konkurence. Zanima me, če lahko nekaj več poveste o tem, kaj si predstavljate pod inovativnimi oblikami financiranja. Jaz si potem recimo predstavljam, da bi podobno kot pri sodnih postopkih zastavili nekakšno eh, ceno za poravnavo, tako da lahko uh, nacionalni organ za varstvo konkurence ima pravico do financiranja strani države. Se pravi, šlo bi za nekakšno ločevanje političnih in konkurenčnih interesov države na eni strani in proračunske veje financiranja tega nacionalnega organa za varstvo konkurence. Se. Hvala. Gospod Sven Gigold iz skupine zelenih je naslednji. Hvala. Imam vprašanje v zvezi z neodvisnostjo za naše strokovnjake. Torej, na evropski ravni v zvezi s tem obstaja vsaj en problem, pr, če govorimo o neodvisnosti politike konkurence. Namreč govorim o možnosti tega, da iz javnih storitev zelo hitro uh, zamenjaš za zasebne storitve. Statut evropskih funkcionarjev omogoča da lahko iz javnega sektorja odidajo v zasebni sektor, ne na istem mestu, kjer so delovali v komisiji, ampak lahko se ukvarjajo zelo prim, podobnimi primeri in uh, v zasebnem sektorju lahko ostaneš. Oziroma, lahko tudi, če si v zasebnem sektorju ohraniš svojo pogodbo pri komisiji in tukaj je zelo očitno, da lahko pride do navskrižja interesov. Zanima me, če lahko pojasnite, kako je to urejeno v posameznih nacionalnih jurisdikcijah. Ali so kje našli kakšno boljšo rešitev za ta pojav vrtičih se urad in kakšna bi bila vasa, vaša priporočila v zvezi s tem? Hvala. Potem, ko smo slišali evropske poslance, bi dal besedo še drugim udeleženci, namreč gospoda Nisjeblum iz eh, švedskega nacionalnega organa za varstvo konkurence. Could you please use the microphone? Prosim, da uporabite mikrofon. Thank you. Now you hear me. So, First point to congratulate the economic committee. Hvala. Najprej bi želel čestitati odboru Ekon in komisiji za organizacijo te pomembne predstavitve. Člena 101 in 102 pogodbe o delovanju Evropske unije sta bistvenega pomena za nadaljno izgradnjo Evropske unije, ki bo ponudila celo vrsto koristi za svoje državljane, ki bo krepila konkurenčnost, inovacije, blaginjo. Sam imam nekaj osebnih izkušenj iz Generalnega direktorata za konkurenco. Šest let vodim švedski nacionalni organ za varstvo konkurence in eh, veliko kolegov že poznam eh, eh, zaradi Evropske mreže za konkurenco. Danes govorimo o pristojnostih za preiskavo primerov, vire, ki so za to potrebni, o virih, ki so za to potrebni in o neodvisnosti od razno raznih vplivov. Še vedno je težko pojasniti neskladja med posameznimi nacionalnimi sistemi. Težko je to pojasniti evropskim državljanom, zakaj nekateri lahko uživajo vse prednosti konkurence, drugi pa ne. Tako da mislim, da ta pobuda prihaja v pravem trenutku. Smo na začetku pomembne poti. Evropska komisija in Evropski parlament imata tukaj odlično priložnost, da v naslednjih nekaj letih zagotovita, da bodo lahko vsi evropski državljani imeli koristi od tega pomembnega načela konkurence. Aram. Sedaj pa gospod Jose Rivas za dve minuti. Again, uh... Prosim, prežvite mikrofon. Gre za gumbek na desni strani vaše konzole. Yes. Thank you very much, Mr. Hvala lepa, gospod predsedujoči zastavil bi vprašanje v zvezi z neko točko, ki jo je izpostavil profesor Ženi. Rekel je, kaj pravzaprav iščemo. Torej, želimo si bolj učinkovitih konkurenčno-pravnih pravil ali si pa želimo bolj učinkovite nacionalne organe za varstvo konkurence. Jaz se zauzemam prej za um, učinkovit sistem, sem namreč odvetnik. No in moje vprašanje se nanašajo na postopke. Številni strokovnjaki so omenjali velika neskladja med eh, jamstvi in postopki v posameznih državah članicah. In ob tem se seveda postavlja vprašanje, ali so dovolj spoštovana postopkovna jamstva posameznih podjetij. No, naj podam nek zgled. Neka država članica do lanske jeseni ni in predvidela izjave o nasprotovanju v svojih postopkih. To preprosto ni bilo predvideno v nacionalni zakonodaji. Potem se, se ti postopki spremenili skozi administrativno prakso, prišlo je do precedenčnega primera in uh, sedaj se zakonodaja nekoliko e, spremenila in še vedno ne vem, ali imajo sedaj tam izjavo na sprotovanju ali ne. Komisija je. Um, sprejela sporočilo o najboljših praksah, ki jams, ki, kjer so zapisano jamstva vpletenih strani, kakšne so zahteve pri izmenjavi informacij, uh, potem uh, ustni odgovor na izjavo o nasprotovanju, pisni odgovor na takšno izjavo in tako naprej. Zato imam enostavno vprašanje, ali bi morali tudi nacionalni organi podpisati takšno, iz, takšno izjavo, takšno sporočilo in uh, ali bi to moralo biti zapisano v njihove zakonodaje. Hvala lepa, gospod Flenagan iz skupine GUE naslednje za dve minuti. Hvala lepa, da ste mi dali besedo. Predstavitve so bile zelo zanimive. Vsi govorniki so govorili o potrebi po virih, po sredstvih, predvsem gospod Ženi je to omenil. Rekel je, da ne moremo imeti ene rešitve za vse. No, sam se sprašujem. Eh, torej, sam prihajam. Uh, iz Irske, ki ima nekaj več kot 4 milijone prebivalcev. Ali menite, da sta dva člana takšnega organa dovolj za tako veliko državo? Dobro, vem, da ne moremo imeti ene rešitve za vseh, ampak v naši državi imamo uh, resne pomisleke, ko gre za izvajanje konkurenčnega prava. Od leta 2005 je na to opozarjal Phil Hogan, trenutni komisar za kmetijstvo. Novembra 2015 je v zvezi s tem imel govor v irskem parlamentu. Morda bi si lahko ta govor prebrali, kajti situacija se ni spremenila. 4 milijarde Eh, Evrops, 4 eh, milijarde evrov stane Irsko vsako leto neizvanje konkurenčnega prava. Zato me zanima, če menite, da je naš organ za varstvo konkurence eh, dovolj dobro, dovolj učinkovit. No, prav tako pa zaostajajo sodni postopki v zvezi z karteli. Um, to seveda vpliva tudi na irsko gospodarstvo. V nekaterih drugih državah so možne tudi civilne tožbe. Zato me zanima, če bi lahko kdo izmed strokovnjakov povedal svoje mnenje, zakaj civilne tožbe na Irskem niso možne in ali se jim to zdi vzdržno. Hvala lepa. Toliko vprašanj smo dobili do sedaj. Ali še kdo drug želi besedo? Gospod Švab iz JLS-a. Ja, vielen Dank, Generaldirektor. Ich kann es auch kürzer machen. Hvala lepa. Krajši bom kot dve minuti. Dve vprašanji, ki sta že bili zastavljeni. Najprej v povezavi s tem, kar je rekel profesor Ženi o prednostih močnejšega sodelovanja med institucijami za varstvo potrošnikov in pa organi za varstvo konkurence. Glede na izkušnje iz moje države, bi rekel, da se več pozornosti posveča konkurenčnim vprašanjem in včasih to pomeni pomankanje interesa za potrošniška vprašanja trenutno eh, na Polskem imajo boljše sodelovanje med tema dvema institucijama. Eh, zato me zanima, če bi kot načelo morali reči, da je ali je tukaj konkurenčno pravo pomene še ali varstvo potrošnikov in pa še skupna pravila za uh, nacionalne organe za varstvo konkurence, torej eh, tukaj gre za samo izvajanje enotnega trga. No, res je, da tukaj obstajajo velika neskladja med posameznimi državami članicami. Vendar pa se sprašujem, ali je dovolj, da se skupaj usklajujemo na ravni 28 nacionalnih organov oziroma ali bi morali vse skupaj uskladiti tudi z 29 eh, nacionalnim organom za varstvo konkurence, govorim namreč o Evropske komisije. Hvala lepa. Želi še kdo besedo? Uh, Preden damo besedo spet strokovnjakom, zato da se bodo lahko odzvali na vaše komentarje in vprašanja. Eno vprašanje je očitno tam zadaj. E, se lahko predstavite? Dve minuti imate. Hvala lepa, gospod predsednik Pierre Lofrey z, e, iz podjetja booking.com. E, torej slišali smo pozitivne primere sodelovanja pri eh, potovalnih agencijah na spletu in mi pozdravljamo seveda to sodelovanje, vendar tu imamo dva problema. Eno je omenil profesor Monti, ena država članica je šla v eno smer, eh, druga pa v eh, drugo smer in zaradi tega smo v situaciji, ki je v nasprotju s cilji digitalnega skupnega trga po dogovor, dogovoru je zakonodajalec eh, sprejel odločitev in anuliral dogovor in zaradi tega smo v nerodni situaciji, kako lahko izboljšamo sodelovanje med nacionalnimi organi na področju eh, konkurence in kako lahko pravzaprav uskladimo varstvo konkurenčnosti z širšimi eh, političnimi cilji, naprimer z ustanavljanjem skupnega digitalnega trga. Hvala. S tem zaključujemo krok vprašanj in izjav in sedaj se vračamo našim eh, strokovnjakom za zaključne izjave. Vsak dobi tri minute in predlagam, da gremo sedaj v obratnem vrstnem redu. Najprej dobi besedo v tem zaključnem krogu gospod profesor Monti. Tri minute, prosim. Hvala lepa. Seveda ne morem odgovoriti na vsa vprašanja, ki so bila zastavljena. Na štiri bi rad odgovoril. Najprej zadnje vprašanje glede spletne potovalne agencije in eh, rešitev eh, je eh, bila preklicana strani države. Tu gre seveda za konkurenco, pravilo konkurenci in državno pomočjo. Eh, torej, seveda lahko eh, organi za varstvo konkurence svetujejo eh, vladi pri pripravi zakonodaje, ki bo prinesla največjo korist. Pomembna vloga organov je torej svetovanje vladam in predlaganje ukrepov, ki krepijo konkurenčnost in konkurenco in eh, dejstvo je, da je tu prišlo eh, do odločitve, ki je eh, škodovala konkurenci in tu je treba dejansko krepiti vlogo organov za varstvo konkurence. Se pravi, treba je okrepiti njihovo vlogo tudi v eh, evropskem sodelovanju. Potem pa vprašanje centralizacije zakonodaje o varstvu konkurence, da je to eh, problematično. Eh, torej, dejstvo je, da nacionalni organi ne uporabljajo vedno identičnih pravil pri varstvu konkurence. In, države članice so prostovoljno centralizirale eh, varstvo konkurence in so prilagodile svojo eh, monopolno zakonodajo pravilom, ki vladajo v Evropski uniji. Potem pa eh, vprašanje eh, kazenskih eh, eh, pregona, tega seveda ni veliko, eh, kaj ti kazenske zadeve seveda komplicirajo reševanje vprašanja varstva konkurence. Hvala lepa, profesor Monti. Naslednji je gospod Kazerauskas. Če dovolite, bi besedo predal gospodu eh, Ženijo, ker eh, se mu mudi na vlak. Profesor eh, Ženi, prosim. Eh, hvala lepa, gospod eh, predsednik. Prosim v mikrofon, mislim da ni bil ključen pravi. Ja, slišal sem številna vprašanja, nek nekatera bom težko odgovoril zlasti glede irskega eh, organa za varstvo konkurence. Razlog, zakaj je težko tu imeti nek standard, je eh, ker je vse to odvisno od eh, samega organa eh, za varstvo konkurence. Ali gre za administrativni model, ali gre za model eh, pregona, eh, ali eh, ima eno funkcijo ali več eh, funkcij, ali gre za administrativni eh, ali pa za kazenski postopek. Se pravi, od vsega tega je eh, to odvisno. Vsaka država mora torej sama odločiti, kaj hoče početi. Če imamo samo kazanske sankcije, se povečujejo stroški sistema e, zaradi tega, ker je status dokazovanja bistveno višji in ker hitrost eh, sistema ni tako dobra kot v administrativnem sistemu. Eh, potem pa vrtljiva vrata in kaj se tu eh, počne. Na tem področju moram reči, da se o tem organi niso dovolj pogovarjali. Tu gre seveda za veliko občutljivost glede navodil javnih organov. Tu niso dovolj pogovarjali izdelali pravil, naprimer za obdobje eh, ohlajevanja, ni jasnih pravil, da se morajo člani organa potem vrniti eh, po koncu mandata na prejšnje delovno mesto ali pa morajo zapustiti eh, to področje za vsele, kot je pač to v Nemčiji. Torej, Tu imamo dvaj, dvoje vprašanj glede neodvisnosti. Eno so eh, zahteve zakonodajalca, ovire, eh, eh, drugo pa je pripravljenost eh, organa, da deluje neodvisnost. Potem pa vprašanje, ali je bolje imeti tesno sodelovanje med potrošniškimi eh, organi in eh, Ehm, organi za konkurenco kot eh, kombinirati eh, oboje v enem organu. Eh, torej, torej mi smo slišali, da obstajajo plusi in minusi samostojnega delovanja in kombiniranega delovanja. Ne bom se zavzemal ne za eno, ne za drugo. Vse je odvisno od lokalnih pogojev. Potrebni so kompromisi, v nekaterih sistemih je večji kot drugi. V nekaterih državah je bolje, če imajo dve ločene institucije, ki tesno sodelujeta. Obstaja tudi možnost, eh, da eh, ima eh, organ dve funkciji, ki pa ne sodelujeta, čeprav je pač oboje znotraj enega organa. Potem pa Eh, sodniki in to živci eh, skupaj, torej mi govorimo samo o institucionalnih vprašanjih, ki vplivajo na učinkovitost. Obstajajo argumenti v obe smeri. Mi imamo lahko ločitev znotraj iste institucije, eh, to je ponekod zelo učinkovito, lahko imate tudi eh, ekonomijo obsega in če niso uh, sodniki in to živci v, isti, v istem organu, se zgodi, da se isti primer obravnava uh, večkrat in to seveda stane veliko denarja. Po drugi strani pa to prinaša neko drugo gledanje, drugo oceno in je to tudi pozitivno. Se pravi, tu imamo uh, kompromise in jih je treba vedno preučevati od primera do primera. Potem pa financiranje v mojem pisnem prispevku ste videli, da obstajajo inovativni eh, primeri kombinacije različnih eh, finančnih verov. Eh, Eh, dosti krat je financiranje eh, neodvisno od eh, obsega dela. Naprimer, če potem ne prihaja več do združitev podjetij, se naenkrat zmanjša financiranje organa za konkurenco. Se pravi, treba je pravzaprav imeti kombinacijo financiranja, nekaj financira jo podjetja s prispevki, nekaj Eh, proračun, se pravi, treba je v končni fazi zagotoviti stabilnost financiranja in eh, ki omogoča izvajanje nalog. Hvala lepa. Sedaj pa eh, ponovno gospod Kezerovskas za tri minute. Hvala lepa. Jaz bom pokomentiral nekatera vprašanja. Najprej smo slišali vprašanje o institucionalni in osebni neodvisnosti in o razliki med njima. E, prvo se zagotovi z zakonom, drugo pa je težko zagotoviti. Vsak organ Eh, eh, vam bo povedal, da je lažje eh, zaposliti neodvisne ljudi v neodvisnem organu. To je seveda zelo pomembno, ko mora izvajati in uveljavljati zakone proti državi. Potem pa kaj v konfliktu interesov, vrtljiva vrata, to je kolega Ženiži pokomentiral. tega vprašanja v številnih državah niso uh, razrešili. V uh, uh, Litvi imamo enoletno obdobje mirovanja, vendar uh, člani sveta za varstvo konkurence dobijo samo eno mesečno nadomestilo uh, Eh, po koncu eh, funkcije in to seveda ni ravno spodbudno, saj v končni fazi gre za zelo specializirano področje, ki vpliva pravzaprav tudi eh, na poznejšo kariero. Potem inovativno financiranje, jaz bi tudi se skliceval na prispevek gospoda Ženija, mi eh, v Litvi imamo osnutek zakona in financiranje eh, iz podjetij je predvideno, podjetij, ki imajo pač promet nad določenim pragom, podobno kot v Italiji. Potem zadnji komentar se nanaša na eh, učinkovit sistem učinkovit varstva konkurence ali pa učinkovit to organ za varstvo konkurence. Mi pravzaprav želimo imeti oboje. E, torej, e, sistem ne more biti učinkovit, če nimamo o, učinkovitega organa. E, torej, e, e učinkovit sistem ne zadošča. E, hvala. Sedaj pa gospa Gojens za tri minute. E, hvala lepa. Jaz bi pokomentirala vprašanje. E, sodelovanja med eh, eh, varstvom konkurence, varstvom potrošnikov in eh, zasebnih postopkov, se pravi postopkov na področju civilnega prava mi menimo, da mora biti neko sodelovanje eh, med obema organoma, tudi če sta ločena, zaradi tega, ker imata toliko eh, skupnih informacij, izmenjave informacij, vendar glavno eh, sporočilo je, ne gre samo za sodelovanje z organom eh, za varstvo potrošnikov. Obstajajo številni drugi organi, ki lahko naprimer pomagajo, naprimer organ za varstvo podatkov, za varstvo za osebnosti, eh, regulator za telekom, za farmacijsko področje in podobno. Veliko je teh regulatorjev in izmenjava in dialog med temi organi Eh, lahko pomaga, lahko pravzaprav uskladijo prioritete. Na ta način eh, bodo hitreje odkrili eh, probleme, ki sicer ne bi odkrili. Potem skupinske tožbe, civilne tožbe so seveda tudi močno orodje za preprečevanje kršitev v prihodnosti. Jaz eh, nisem strokovnjakinja eh, za to področje, vendar mislim, da se sedaj eh, izvaja neka direktiva o teh civilnih postopkih na sodišču in potrošniškim organizacijam je treba omogočiti skupinske tožbe na področju varstva konkurence. Hvala lepa. In za zaključek še nekaj. Eh, gospa Fernandez za tri minute. Eh, hvala lepa. Na večino vprašanj so kolege že odgovorili. Jaz bi se osredotočila na tri točke. Najprej, ali je pravi trenutek za harmonizacijo zakonodaje? Ko sem se zauzemala za novo harmonizirano zakonodajo, sem poskušala uveljaviti idejo, da potrebujemo enotne pravice za podjetja po celi Evropi. Situacija je sedaj taka, da v mnogih državah članicah ni eh, rokov eh, niti eh, za člen ena nič ena, ena nič dva. podjetja želijo imeti enotne roke, morajo vedeti, kdaj bodo slišali za rezultat postopka. Kajti vse to stane, prinaša negotovost, to ni dobro za podjetja. Obstajajo št, številna druga. Eh, področje, kjer je potrebna harmonizacija, naprimer postopkovne pravice, pooblastila organov, kako je treba narediti stvari. Se pravi, so, ti postopki so neenotni, podjetja se soočajo z različnimi izzivi in tu so potrebni neki minimalni standardi da bodo pač podjetja lahko poslovala po celi Evropi. Uh, Eh, se pravi, eh, tudi soditi moramo na isti način. Srečan, sre, eh, strinjam se s gospodom profesorjem eh, Montijem, eh, vloge svetovanja eh, vladam nismo dovolj eh, izpostavili, to je treba spodbujati kajti tu ne gre samo za mnenja o načrtovani zakonodaji. E, mi potrebujemo doslednost pri e, pravilih e, o konkurenci. Nacionalni organi morajo biti v stanju izpodbijati zakonodajo, na sodišču, ki ni skladna z evropskimi pravili za konkurenco. Na ta način bomo eh, zagotovili neko skladnost v Evropi. Imeli bomo zagovornike varstva konkurence, tudi v samem zakonodajnem postopku. Zadnja točka. Eh, sodelovanje med eh, organi in zlasti eh, znotraj Evropske mreže za konkurenco. To je pomemben instrument za uspeh, tudi tu moramo imeti preglednost. To naj bi bil odvračilni mehanizem za podjetja. Več, ko organi vedo, več bodo eh, lahko eh, storili in odvračali podjetja od neprimernega vedenja. Hvala lepa, s tem smo prišli do eh, konca eh, prve eh, okrogle mize. Mislim, da smo slišali številne vprašanja, ki so tudi predmet razprav v javnih posvetovanjih, se pravi, tu je šlo za neodvisnost nacionalnih organov za varstvo konkurence, to je bilo ključno vprašanje in tu smo uh, slišali, kakšne razsežnosti je treba upoštevati. Slišali smo, da je potrebno imeti zadostna sredstva. Eh, slišali smo eh, predloge za proračunsko avtonomijo in inovativne načine financiranja. Slišali smo, da obstajajo napetosti med eh, izvajanjem in Eh, in proračunskimi sredstvi. Eh, pri izvajanju se lahko organ eh, obrne tudi proti državi, od katere sicer dobiva proračunska sredstva. Govorili smo o sodelovanju med različnimi organi, govorili smo o postopkovnih jamstvih in podobno. Eh, torej komisija jemlje na znanje eh, vse to, kar ste vi izpostavili. Slišali smo tudi mnoga nova vprašanja in komisija eh, bo ta vprašanja tudi zelo natančno zabeležila. Naj izpostavim tri. Pri komisiji Eh, koordinaciji znotraj Evropske mreže za konkurenco. Seveda tu imamo neko povezavo z eh, javnim posvetovanjem. Eh, bolj, ko so učinkoviti organi, bolje bodo izvajali koordinacijo. Torej, koordinacija je eh, predmet razprave med nacionalnimi organi za konkurenco in Evropsko komisijo, potem zastavljeno je bilo vprašanje državne pomoči. Tu imamo različno, drugačno situacijo, tu imamo pač eh, eh, protimonopolno delovanje in dosti krat seveda prihaja do eh, izkrivljanja situacije zaradi ukrepov držav članic eh, in tudi tu bi potrebovali eh, organe za varstvo konkurence močnejšo ulogo. Eh, Sicer je prišlo do modernizacije pravil za eh, državne pomoči, kljub samo um, pa se je treba osredotočiti to, eh, na to vprašanje in tega ne moremo spraviti eh, vse eh, v en koš. Potem pa vprašanje tožb, zasebnih tožb, tudi to smo pravzaprav omenili in omenili smo vprašanje rokov. Mislim, da je bilo zelo dobro pokrito vprašanje delitve dela med evropsko ravnjo in nacionalno ravnjo eh, pri eh, protimonopolnem delovanju, da bi to bilo bolj eh, pravično. Zavedati se moramo politične občutljivosti vprašanja, o katerem razpravljamo danes. Danes ne govorimo o vprašanju, prenosu pooblastil z nacionalne na evropsko raven. Ravno nasprotno želimo imeti ustrezno porazdelitev dela med evropsko in nacionalno ravnjo, da bi bili bolj učinkoviti. In s tem se zahvaljujem petim eh, eh, govornikom. Eh, hvala lepa, da ste prišli, pripravili svoje prispevke. Hvala lepa, da ste prišli tudi vsem, ki ste zastavili vprašanja in prispevali k razpravi. In sedaj eh, predsedovanje vračam gospodu Gatjeriju. Hvala. Mislim, da je to bila zelo zanimiva prva okrogla miza, sedaj pa prihajamo k drugi okrogli mizi. Tudi tu gre za ključne elemente Eh, v zvezi z očinkovito delitvijo dela. In sicer je naslov pri zanesljivost in kazni v državah članicah pri uveljavljanju pravil o konkurenci EU. Um, seveda um, gre za pomembno dejavnost uh, izrek kazni tako nacionalnih organov, tudi komisije, vendar um, določanje kazni se razlikuje od države do države. V nekaterih državah samo sodišča smejo izrikati te kazni, v drugih pa tudi organi za varstvo konkurence. Um, pri čimer um, je meja včasih 10 odstotkov prometa, torej komisija lahko izreče take kazni in tudi nekateri organi. Ampak um, izračun kazni je različen in zato se postavlja vprašanje, ali prihaja do neenake obravnave podjetij. Um, Torej, zgornje meje so v glavnem e, v skladu s sistemom v Evropski uniji 10 odstotkov celotnega prometa, potem sankcije za posameznike, kriminalizacija kar delov ni e, praksa, ki bi bila zelo razširjena kar zadeva programe pri zanesljivosti, večina držav ima take programe, ki so v skladu z eh, usmeritvami komisije, vendar se postavlja vprašanje, ali zelo odstopajo pri eh, dokončn, v dokončni obliki. Mislim, da so to zanimive teme, o katerih bomo razpravljali in zato smo povabili strokovnjake za to področje in slišali bomo, ali potrebujemo več sodelovanja. Slišali bomo um, strakonjake sodišč nacionalnih organov, iz eh, podjetij, iz svetovalnih agencij, pa tudi predstavnikov delodajalcev in delavcev. Sedaj dobijo besedo um, udeleženci okrogle mize. Prvi je Paolo Bares, Baros, eh, ki je član eh, skupine delodajalcev v Evropskem eh, gospodarskem in socialnem odboru in trenutno tudi podpredsednik portugalskega poslovnega združanja. Gospod Baros, beseda je vaša. Pet minut. Hvala, govoril bom portugalsko. V imenu ekonomsko-socialnega odbora bi se vam želel zahvaliti za povabilo na današnjo predstavitev. No, pristojnosti komisije na področju konkurence povdarjajo pomen civilne družbe. V, odboru, v ekonomsko-socialnem odboru pravzaprav zastopamo to civilno družbo. V zadnjih letih smo opažali vedno večjo ambicioznost v ukrepih Evropske unije na področju eh, varstva konkurence. Eh, več je bilo praktičnih eh, ukrepov in pozivov k konkretnim ukrepom v zvezi z posameznimi sektorji. Želeli smo zagotoviti najboljše pogoje za potrošnike in delodajalce. Poročilo, ki smo ga objavili, je podalo celo vrsto priporočil za razširjanje aktivnosti komisije na tistih področjih, kjer se pojavljajo največji problemi. Ekonomsko-socialni odbor zastopa ljudi, ki najbolje poznajo situacijo na terenu opozarjamo na probleme delavcev, delodajalcev, civilnih organizacij. Skratka, imamo realističen, praktičen pristop in skušamo rešiti probleme, ki se morda na prvi pogled zdijo protislovni. Vendar pa sem danes skušal poročati predvsem o realnosti v eni izmed držav članic in sicer na portugalskem. Do leta 2013 je bila konkurenca v eh, pristojnosti vlade. Potem smo vzpostavili nov pravni sistem v, za, v letu 2013, tako da smo v zadnjih treh letih bili priča mnogim uh, menikom, spremembam, sedaj imamo uh, sodišče, ki se ukvarja z nadzorom nad uh, varstvom konkurence, imamo nekaj novih organizacij in pa drugih novih struktur in to je z, bistveno izboljšalo institucionalni okvir na portugalskem. To nas je približalo najboljšim praksam v Evropi. Vzpostavili smo tudi uh, program pri zanesljivosti, s katerim se učinkovito borimo proti kartelom. Številke za leto 2015 kažejo na to, kako uspešni smo bili. 19 je bilo preiskav, 9 eh, kartelov smo ugotovili, 5 eh, zlorab monopolnega položaja. Imeli smo eno obsodbo nacionalne družbe za distribucijo plina in uh, nafte. In uh, z, z, za 9 milijonov evrov smo z globami okrepili nacionalni organ za varstvo konkurence. To je imelo pozitivne posledice tudi za potrošnike. program prizanesljivosti je torej tukaj imel pozitivne učinke. Lani smo imeli pomembno pobudo na področju medbančnih ehm, transakcij. Ukrepali smo v 15 bankah, šlo je predvsem za hipoteke. Kar se tiče izvajanja, je program prizanesljivosti zelo pomemben, s tem je delo nacionalnih eh, organov za varstvo konkurence bolj učinkovito. Dosegli smo velik napredek v primerjavi s prejšnjim obdobjem. Program pri zanesljivosti je postal bolj predvidljiv. In ima določene spodbude za varovanje konkurence, sploh v luči grožnje sankcij in drugih Eh, ukrepov. Portugalska je leta 2012 eh, posodobila zakonodajo v zvezi z eh, zlorabo dominantnega oziroma monopolnega položaja, v zvezi z dogovarjanjem o cenah, v zvezi z uh, um, vplivom na neodvisnost nacionalnih organov za varstvo konkurence. Dosegli smo napredke predvsem na področju programov pri zanesljivosti. Naj povem nekaj besed o tem. Podjetja in člani upravnih odborov ter uh, računovodski organi so bili vsi upleteni v ta program prizanesljivosti. Če podjetje prvo razkrije dejstvo, da sodeluje v kartelu, potem so upraščeni vseh sankcij. Seveda pod pogojem, da sodelujejo z pristojnim organom za varstvo konkurence pod pogojem, da dajo na voljo dovolj dokazov, da se odzovejo na vse zahteve po informacijah. Torej, ne sme biti nobenih ovir za naše preiskave. In prav tako to podjetje ne sme izsiljevati drugih podjetij. Naj zaključim. Program pri zanesljivosti lahko podjetje oglobi za maksimalno 10 odstotkov letnega prometa. potem so ti programe prezanesljivosti tudi uspešni. No, prvo podjetje, ki poroča o kartelih, pa je oproščeno vseh sankcij. Gospa Eva Edvardson, sodnica na Vrhovnem upravnem sodišču v Štokholmu in predsednica v odboru ki se ukvarja s pristojnostmi nacionalnega organa za varstvo kompetence. Gospod predsedujoči, gospe in gospodje, želim vam predstaviti švedsko izkušnjo. Švedska je država, ki v mnogih eh, pogledih velja za napredno, vendar ko gre za eh, današnjo temo, Švedska zaostaja. Na švedskem moramo najprej ugotoviti, ali naj bi organ za varstvo konkurence sploh imel pristojnost, da sprejme odločbe o kaznih. Eh, poročilu komisije eh, iz leta 2014 je jasno, da nekatere države uporabljajo sodni model. V sodnem modelu eh, organ preiskuje kršitev, potem pa mora to pripeljati pred sodišče in sodišče potem odloča o kazni. Razen Švedske, tudi Finska, Irska in Avstrija uporabljajo tak sodni model. Torej, prihodna direktiva. Eh, kar zadeva um, preiskovalne pristojnosti in pristojnosti za sprejemanje odločb, je verjetno občutljiva tema. In na švedskem bi to pomenilo spremembe. Naš eh, sistem pa od 1953 kar dobro deluje. Vendar na srečo je švedska vlada že začela razmišljati v to smer. Jaz sem predsednica odbora vlade, ki preiskuje Eh, o okrepljenih eh, pristojnostih za sprejemanje odločitev švedskih organov za varstvo konkurence. Junija bomo predstavili to poročilo. Osredotočila se bom na tri eh, vidike, ki so pomembne za švedsko, pa tudi za splošno razpravo. Vladavina zakonov, učinkovitost in harmonizacija. Prvič, odziv politikov, odvetnikov in podjetij na to, ali naj bi prešli z sodnega modela na upravni model, torej je vprašanje, ali administrativni upravni model, ki ga uporablja komisija, ali je ta model sploh v skladu z listino o temeljnih pravicah. E, mi smo pričakovali, da bodo druge države članice spremenile svoj sistem in prešle na sodni model, ampak to se očitno ni zgodilo, zato smo se odločili, da si bomo to še enkrat ogledali. Vendar e, ta razprava o vladavini zakonov eh, je zelo prisotna na švedskem in v mojem poročilu bo temu namenjeno, namenjeno veliko, eh, velika pozornost. Izvedli smo tudi študijo o tem um, samo v švedščini je na voljo in sicer smo naredili intervjuje s 26 posamezniki in sicer predstavniki nacionalnih organov, eh, pravniki za družbeno pravo in odvetniki in tu vidimo, da je veliko nezaupanja, predvsem med uradniki in podjetji. Uradniki sumijo podjetja, da zavlačujejo eh, preiskave in podjet, eh, odvetniki so mnenja, da eh, švedskemu organu za nadzor eh, konkurence ne moremo zaupati, da bi sprejemal odločitve o kaznih. Da eh, citiram nekaj uradnikov. Eh, nekateri uradniki pravijo, da je. Eh, drža do Evropske komisije drugačna, kot jo imajo oni do nas. In sicer zato, ker ima komisija več pristojnosti. Potem odvintnik pravi, če bi prešli na upravni model, potem bi to eh, pomenilo, da te pošle v zapor državni tožilec. Ampak podjetja se na švedskem bolj bojijo Evropske komisije, tako pravi tudi ta eh, pravnik. Potem, kar zadeva učinkovitost, to, kar bom naredila v poročilu, je, da analiziram, zakaj je administrativni model bolj učinkovit kot sodni model. To je verjetno težko razložiti, za danes bom malo poenostavila. Um, odgovor je seveda ta, 28 držav in Evropska komisija naj bi, upora če uporabljajo isti model, morajo imeti iste pristojnosti, kar zadeva harmonizacijo. Moram reči, da je ta, to, o čem razpravljamo danes tu, zelo aktualno na švedskem. Torej, jaz še ne vem, kako bo odločila švedska vlada in švedski parlament po predstavitvi poročila, kajti pogosto je argument, če nekaj deluje, zakaj pa bi spreminjalo, to spreminjali in upravni model na švedskem dobro deluje. Ampak mislim, da je pomembno predvsem zaupanje v sistem. Razpravljamo o harmonizaciji preiskovalnih pooblastil. Ali to pomeni, da naj bi vsi nacionalni organi imeli ista pooblastila, kot jih ima danes komisija? Ali govorimo tu še o drugih pristojnostih ali pooblastilih? Mislim, da eh, gre predvsem za uravnoteženje interesov, ko gre za vladavino zakonov, predvsem pa tudi, eh, ko upoštevamo postopkovna jamstva. Garancije, hvala. Naslednji je na vrsti Guido Lobrano, namestnik direktorja Business Europe in sicer je eh, koordinator za notranji trg in pravne zadeve in se ukvarja s konkurenčnim pravom in državnimi pomočmi. Um, ukvarja se z digitalno ekonomijo in je podpredsednik delovne skupine za konkurenco v okviru Business Europe delal je tudi kot strokovnja, zunani strokovnjak za Evropski eh, ekonomsko-socialni odbor, gospod Lobrano Besileva. Hvala za povabilo, dobro jutro. Želim povedati, da je Business Europe seveda združenje evropskih podjetij in zato imamo velik interes za to razpravo in seveda bomo eh, predstavili eh, Eh, pogled možnih tožencev, vendar bo naš pristop seveda malo širši. Um, kajti lahko smo seveda tudi toženci ali pa tudi e, žrtve slabe odločitve. Naš interes je na vsak način zelo izrazit za to konkurenčno pravo, če si ogledamo um, cilje posodobitve iz leta 2003 je bila ideja ta, da bi um, dali večja pooblastila organom, um, nacionalnim organom in da um, komisija pa bi se lahko bolj osredotočila na zadeve, ki so pomembne za Evropsko unijo. Vendar se ni pričakovalo, da bo prišlo do razlik, kar zadeva kazni, kar zadeva postopke, kar zadeva roke in druge bistvene elemente, od katerih je odvisno ali organ, ki uveljavlja um, um, pravila, ali je to nacionalni organ ali komisija. Cilji so na vsak način zelo pomembni in delimo cilje, da potrebujemo učinkovitejše izvajanje in tudi, da je treba zagotoviti enako konkurenco na notranjem trgu. To je občutljivo vprašanje za podjetja, ampak eh, zgleda, da je to zastavljeno malo preveč idealistično, predvsem, če to primerjamo z realnostjo, kajti vidimo zelo razdrobljeno realnost um, podjetja menijo, da NCA-ji sicer opravljajo dobro delo in da so tudi zagotovljeni visoki standardi. Nekateri NCA-ji pa niso tako dobri. Slišimo primere, da ni izjave o nasprotovanju ponekod in vsakemu pravniku bi se to zdelo zelo čudno, ampak um, nekatere, nekateri člani nam javljajo, da, srednje Evrop, da v srednjeevropskih državah, naprimer pred um, veliko nočjo je en nacionalen organ prosil neko majhno podjetje, da posreduje vse dokumente, ki jih ima na razpolago in sicer v roku enega tedna. In to enostavno ni možno. Eh, ni pa bilo možno uh, podaljšati tega roka. Uh, kaj ti, če bi zbrali vse dokumente pri um, zaposlenih, bi to trajalo več eh, tednov. In zato um, komisija, torej prvi rezultat naših razprav o vprašanju komisije je, da morajo vsi NCAI uh, eh, spoštovati um, Um, ustrezne postopke pravnega odločanja povsod v Evropi. Eh, bodi se, da gre za toženca, za tožnika, za, eh, za eh, potrošnika, seveda ugotavljamo, da MCA-ji različno, obravnava, to, različno obra, obravnavajo. Potem, ali potrebujemo MCA-ji dodatne pristojnosti za izrek kazni? Mi menimo, da ne. Mnoge jurisdikcije že zagotavlja eh, zelo podobne sankcije, 10 odstotkov prometa, eh, torej eh, o tem pragu se govori, potem postopkovne pravice, tudi to je skrb podjetij, torej gre za pravico, da si slišan izjava o nasprotovanju, zaslišanje, ustreznost, roki, sodna presoja, um, um, svid, švedski primer se nam je zdel pravzaprav zelo dober in to vas verjetno ne bo eh, čudilo, mogoče ima tudi določene pomankljivosti, ampak ta uh, primer, da odločajo sodišča, je dober primer. Mi smo bili mnenja glede tega vidika, da je eden najboljših rezultatov, eden najboljših rezultatov bi bil ta, da bi vsi NCI v Evropi se zavezali, da se bodo striktno držali najboljše prakse, eh, ki jih je predstavila komisija leta 2011 te najboljše prakse mogoče niso perfektne, so pa odličen primer eh, tega, kar si želijo podjetja um, um, za zagotovitev poštenega um, pravnega odločanja v Evropi. Potem prizanesljivost. To je seveda um, pomemben element za razkrivanje kartelov. Če pa si ogledamo nacionalno raven, potem vidimo, da nimamo enotnega sistema in vsaj eno jasno sporočilo je, da potrebujemo nek sistem markarjev, tako da bo jasno za podjetja, da če si prvi, ki prijaviš eh, določeno kršitev, da um, ti bo potem prizanešeno in da um, ne boš eh, upleten v različne postopke v različnih državah članicah. Hvala. Naslednji je je na vrsti Izolde Gogin, eh, ki je članica eh, irskega organa za varstvo konkurence in ki bo sedaj spregovorila. Hvala lepa, gospod predsednik. Eh, Irska ima majhno gospodarstvo in konkurenca je nujno potrebna za naš uspeh eh, kot izvoznica. Potrebujemo odprte trge, to omogoča inovacije, eh, nova podjetja eh, se eh, lahko ustanavljajo, pridejo na trg in ščiti seveda tudi podjetja in potrošnike pred proti monopolnemu vedenju zaradi prevladujočega položaja ali pa zaradi skrivnega sodelovanja številnih podjetij. Torej, mi imamo tudi celo vrsto sankcij, ki so prilagojena vedenju podjetij in karteli eh, so pravzaprav najbolj resna oblika eh, eh, proti konkurenčnega vedenja in zaradi tega so tudi primerne kazenske sankcije. Tu imamo na primer zaporne kazni, globe za posameznike in podjetja, potem mnogi tudi ne morejo več eh, delovati eh, kot eh, direktori in mi smo naprimer zelo veliko primerov preganjanja kartelov in imeli smo tudi prvo obsodbo pred poroto zaradi dogovarjanja pri cenah v Evropi. Zaporne kazi se seveda lahko izrečejo samo v kazenskem postopku in tu je treba uh, imeti uh, dokaze, uh, ki uh, nedvomno dokazujejo pravzaprav kaznivo vedenje. Uh, Tu gre za resne prekrške uh, usmerjene zoper potrošnike, vendar tak sistem seveda ni primeren za druge uh, primere. Uh, kršitev, naprimer dogovore glede distribucije, eh, vertikalne dogovore in tu seveda eh, porota ni primerna, tu lahko pride do velike zmede in porota bi morala odločati o kompliciranih gospodarskih zadevah in eh, pri um, drugih torej, eh, prekrških eh, se ravna po načelu največje verjetnosti. Tu gre za eh, naprimer zlorabo prevladujočega položaja, vertikalne dogovore in podobno. Vsekakor eh, ne morejo sodišča na irskem eh, določati glob za posameznike in podjetja v takem primeru in tudi zaradi tega ne morejo pravzaprav ustrezno ukrepati eh, eh, preventivno. Ker ni pravih kazni, torej ni odvračulnega učinka ne za tudi za delno podjetje, ne za druga podjetja. Če stvari niso v javnosti, niso objavljene globe, eh, potem ne bomo preprečili eh, ustreznega ravnanja v drugih eh, podjetjih. Se pravi, ni procesa učenja v širšem gospodarstvu. Mi menimo, da je pomembno, da Eh, imamo dostop do vseh sankcij in sicer eh, v okviru kazenske kot tudi civilne zakonodaje. Eh, kajti, če to ni zagotovljeno, trpijo potrošniki ne zgolj na Irskem, tudi v drugih evropskih državah. Potem pa vprašanje centraliziranja. Mi smo ugotovili, da je ECN eh, e eh, mreža, ki za nas zelo dobro dela, pa tudi za druge eh, države. Tu je prava mreža. Komisija in organi za konkurenco izmenjujejo informacije, učimo se drug od drugega, izmenjujemo dejstva, informacije, primere najboljše prakse in to nam res zelo koristi. Moja organizacija, se pravi eh, Komisija za varstvo konkurence in potrošnikov, je pristojna torej tudi za potrošnike in varnost proizvodov in eh, mi seveda profitiramo od sodelovanja znotraj ECN-a, ker se učimo tudi uh, o drugih področjih. Hvala lepa. Hvala lepa. Naslednji je na vrsti Filip Marcen, profesor na College of Europe in um, namestnik predsednika uh, organa za konkurenco in trg v Združenem kraljestvu. Uh, je pravnik in ima že 30-letna izkušnja na področju konkurenčnega prava. Razen ta, tega uh, je tudi član regulativnega organa. Prefer. No, v takšnem okolju vam je verjetno ljubša zakonodaja kot eh, to, da se zanašate na obljube agencij, na mehko skladnost in tako naprej. No, na nekaterih področjih je lahko minimalni standard plus za ECN, ampak naj vam podam uh, moje izkušnje. Zdi se mi, da se sodelovanje najbolj naravno sodeluje, je najbolj naravno, najbogatejše, če ni zavezujoče. Če se ljudje povežejo, ko jih nihče v to ne prisili, potem to ponavadi dobro deluje. Če jim to naroči in ne morejo hoditi po določeni liniji, pa. Uh, Eh, imajo do tega zadržke. Mislim, da dobro sodelovanje temelji na dveh stebrih, torej zgodnje sporočanje razlik in pa neodvisnost. Ko se prizadevamo za dobro sodelovanje med agencijami, med eh, zakonodajalci, je prostovoljno sodelovanje boljše kot uzakonjeno sodelovanje. In to velja tudi za ECN. Reforme nas ne smejo odvrniti od naših osnovnih ciljev. ECN je uh, mehanizem, s katerim lahko dosežemo naš uh, glavni cilj. Torej, gre za isto kratico v angleščini. ECN pomeni Effective Competition Enforcement. Ja, oprostite, moral sem uh, se zateči k uh, takšnem ponavljanju kratic. Uh, ECN torej pomeni Effective Competition Enforcement. Ali bomo z, vse na enem mestu dosegli ta cilj? Ne smemo pozabiti na to, da je program pri zanesljivosti koncesija. To je uh, nekaj, kar ponudimo podjetjem, ki so pravzaprav kršili zakon. One Stop Shop bi lahko vse skupaj olajšal podjetjem, ampak mi moramo zagotoviti učinkovito izvajanje na nacionalni in evropski ravni. Ali bi z, eh, vse na enem mestu lahko hranili dokaze, ali bi lahko zagotovili, da bo podjetje sodelovalo v vsaki državi članici med preiskavami. Mi že imamo uh, Um, ta skupek vlog, tako da se države članice, eh, da se podjetje lahko odloča, v kateri državi članici se, se vključiti v program pri zanesljivosti. Um, no, predvsem pa je tukaj pomembna boljša komunikacija, kjer spet deluje ta kratica ECN, Earlier Communication Needed, seveda samo v angleščini. V nacionalnih organih eh, za vašo konkurence moramo spostaviti učinkovit sistem za ugotavljanje kršitev in za določanje glob. V našem organu sem neodvisen, eh, sem tisti, ki sprejema neodvisne odločitve. Eh, lahko podam izjavo o nasprotovanju, lahko preučim primer, zberem dokaze in potem o tem sporočam za mojimi kolegi. Ta komunikacija je bistvenega pomena. Mi potem lahko sprejmemo utemljene odločitve in te sporočamo tudi širšemu svetu. Na, tudi, če se odločimo, da ne bomo ukrepali, je to. Mora biti to dobro utemeljeno saj pravzaprav na ta način eh, pokažemo, kje obstaja pravna gotovost in o tem je treba sporočati. Eh, no, um, pri svojem delu se ukvarjamo tudi z ovirami konkurenci. Eh, ko gre za novejše oblike ovir, pa tukaj nisem, opravil, nisem opazil kaj dosti novega. Uh, Eh, pravzaprav lahko takšne prakse analiziramo, eh, lahko preučujemo teorije o njih. V Evropski mreži za konkurenco bi morali zgodaj komunicirati, zato da bi lahko ustrezno prerašpodelili primere, da bi lahko sodelovali pri reševanju teh primerov na koherenten način. To moramo narediti prej in uh, nujno. Torej, Eh, pri tem nam lahko pomagajo recimo metodologije za določanje glob. Na ta način bo lahko dosegli več doslednosti po vseh državah članicah. Lahko bi imeli skupen osnovni okvir, lahko bi se dogo dogovorili o tem, da v primeru podružnice, ki, kjer so bile ugotovljene kršitve, kot govornosti pokličemo tudi matično podjetje. Uh, Eh, potem ali potrebujemo polno paleto sankcij? Da, s tem se strinjam. Mislim, da mora pes čuvaj imeti več kot zgolj en zob. Administrativne kazni so eh, sicer lahko učinkovite, ampak treba zagotoviti, da. Takšni organi ne bodo imeli samo kazenskih pristojnosti, recimo, ko gre za ugotavljanje zavazujočih informacij. Ne, eh, tudi civilna, civilne tožbe morajo biti možne v teh primerjih. Um, zakonodajne rešitve so lahko učinkovite, kjer eh, razlike med nacionalnimi sistemi preprečujejo mehko skladnost. Če se odločimo za reformo, mora biti ta potrebna in sorazmerna. Treba je doseči tudi dogovor o podrobnostih in eh, razsežnostih potencijalne reforme. Se pravi, skupaj podrob, eh, pomembno predvsem zgodnje komuniciranje. Eh, Plima namreč dvigne vse čovne in eh, to velja tudi za določanje minimalnih standardov. Vendar pa se to mora zgoditi na naraven način, z zgodnjim komuniciranjem in z izmenjavo izkušenj, tako da bomo lahko se vsi gibali skupaj napram istemu cilju, torej govorim o učinkovitem izvajanju prava konkurence. Hvala. Preden vam dal besedo zadnjemu govorniku, vas želim opozoriti, da imate torej ta kordon, s katerim se lahko prijavite za razpravo. In veliko poslancev se je že prijavilo za razpravo. Ampak tudi drugi, ki se še niso prijavili, imajo to možnost. Zadnji je Jovin Van Joven, ki je pravnik za konkurenčno pravo že 25 let in je pri podjetju Link Letters v Bruslju in zastopa stranke pri, pred komisijo in tudi pri nacionalnih organih in tudi na sodišču pri sporih, v sporih. Prosim, besede vaša. Hvala lepa, gospod eh, predsedujoči. Eh, rad bi dal nekaj uvodnih eh, komentarjev o prezanesljivosti in zlasti o interakciji med evropskim programom za prezanesljivost in nacionalnimi tovrstnimi programi. Z vašim dovoljenjem bi potem izpostavil štiri točke. Prva točka je to, kar je bilo že povedano, da so programi prizanesljivosti pomemben instrument eh, za eh, izvrševanje in zaradi tega ima komisija prav, da spodbuja nacionalne organe k oblikovanju učinkovitih programov prizanesljivosti. Eh, učinkovitost meni, da morajo biti programi privlačni za tiste, ki eh, se prijavljajo, eh, se pravi, eh, ključna značilnost privlačnosti pa je predvedljivost. Preprosto rečeno, podjetje mora vedeti, da če je prvo, ki prijavlja v Evropi in izpolnjuje druge pogoje programa, da bo dobilo imuniteto zase in za svoje zaposlene. Potem Eh, institucionalna struktura v Evropski uniji, kjer imamo usporedne pristojnosti nacionalnih organov in Evropske komisije, pa predstavlja izziv eh, na tem področju. Eh, sedaj smo ugotovili, da so programi avtonomni. To pomeni, če se eh, Eh, eno podjetje prijavi za imuniteto znotraj Evropske unije, to ne pomeni, da je zaščiteno na nacionalni ravni. Se pravi, na začetku samega se ne ve, ali se bo s prekrškom ukvarjala evropska ali nacionalna raven. In eh, to pomeni, da je treba usmeriti podjetje na pravo raven, vendar v sistemu je eh, nekaj velik eh, manevrski prostor za eh, prosto presojo in s tem tudi za negotovost. Eh, Naprimer imamo primere, ki so bili prijavljeni na evropski, so se prijavila na evropske ravni, pa so jih obravnavali na nacionalni ravni v enem ali večjih organih. Eh, in Evropska mreža za konkurenco se je zelo potrudila, da eh, razreši negotovosti in je eh, s tem tudi uvedla sistem skupinske prijave, vendar pa ostajajo še vedno določeni izzivi. Naj izpostavim dva največja. Najprej gre za uh, zaščito posameznikov, zaposlenih. Če podjetje zaprosi za zanesljivost na ravni Evropske unije, eh, in se Evropska raven eh, za, uh, ukvarja s to zadevo, potem uh, posamezniki niso izpostavljeni. Če pa se ukvarja z uh, zadevo. Nacionalni organ so zaposleni izpostavljeni, ker so predvidene sankcije za posameznike. In tu gre za vprašanje, kako naj se s postopkom skupinske prijave zaščiti posameznike. To je zelo pomembno. Eh, pomembno je namreč sodelovanje eh, posameznika eh, v prijavi in obstajajo seveda pogoji, eh, pod katerimi eh, so posamezniki zaščiteni in to je vprašanje, s katerim se moramo vedno ukvarjati. Eh, potem program prizanosljivosti izhaja iz domneve, da bo zaščita za posameznika ista na nacionalni ravni kot na evropski ravni, ko se odloči za skupinsko prijavo. E, torej, treba je seveda uložiti e, dosledne prijave in e, v tem primeru seveda mora biti interakcija podobna in V nekaterih državah članicah so evropski postopek prijave prenesli v nacionalno zakonodajo, vendar v nekaterih tega niso storili. Imeli smo namreč primere, ko je oseba bila zašitena na evropski ravni, primer so prenesli na nacionalno raven in tako je prišlo do izpostavljenosti posameznika. Na koncu, za zaključek, mislim, da je potrebna večja doslednost, večja harmonizacija. Evropska komisija in države članice morajo eh, iskati večjo harmonizacijo. Eh, do sedaj smo imeli mehko harmonizacijo, to je delovalo do neke mere. Eh, sedaj pa je treba eh, spraviti stvari čez ciljno črto in zaradi tega je treba sprejeti zakonodajne pobude za harmonizacijo. To je v interesu vseh, kajti na ta način bo zagotovljena večja predvidljivost in Eh, s tem tudi bolj učinkoviti programi eh, pri zanesljivosti v Evropski uniji na ravni EU in na nacionalni ravni. Hvala lepa vsem govornikom za eh, koristne predstavitve. Sedaj pa sledijo vprašanja udeležencev. Prvi je poročevalec za konkurenco eh, v Evropskem parlamentu za leto 2016, gospod Tibor Zani. Hvala lepa, gospod eh, predsednik. Najprej eh, želim povedati, da pozdravljam to pobudo. To je enkraten forum, saj se na evropski ravni odločamo, kako naj odločamo izvajamo nova načela za konkurenco. Tri primere bi rad uh, omenil. Uh, in konkretno bi se osredotočil tudi na Mačarsko. Najprej naslednje. Pred nekaj leti na področju izgradnje železnice je devet podjetij izoblikovalo uh, kartel uh, žvižgača, Eh, žvižgačev niso eh, dali zgolj eh, imunitete, temveč so mu dali pogodbe za vsa nadaljna dela in podjetje, ki je prijavilo zadevo, je bilo v lasti ministra. Torej, tu se z žvižgači izključi konkurenca. To je kot pri igralništvu. Eh, Vlada je eh, čez noč eh, umaknila licence, vse zbrala in dala vse licence najboljšemu prijatelju premjeja. In še tretji primer. Je, se nanaša na enotno ponudbo pri javnih razpisih. E, torej, pri vseh teh zadevah potrebujemo bolj natančna pravila za transparentnost, za preglednost na evropski ravni, e, potrebujemo direktivo Evropske unije in zauzemam se še za dodatno raven za uh, razsojanje, eh, tu bi imeli neka razsojanje na evropski ravni, ki lahko prekliče nacionalne odločitve. Hvala lepa. Naslednji je Andreas Švab. Hvala lepa, gospod eh, predsednik. Štiri vprašanja bi imel, ne vem pa, komu vprašanje. Eh, naj jih zastavljam. Torej, hvala za odlične predstavitve in eh, kdor se čuti za pristojnega, naj mi odgovori. Že v zadnji okrogli mizi sem povedal naslednje. Potrebna je večja harmonizacija za prizanesljivost in sankcije. Eh, moje vprašanje je, ali ne bi ta pravila pravzaprav veljala ne zgolj za nacionalne organe, temveč tudi za Evropsko komisijo. Ali ne, naj ne bi ista pravila veljala tudi torej za evropske institucije? E, drugo vprašanje se nanaša na zadnjo predstavitev gospoda Van Gervena. E, če želimo prave spodbude za podjetja, e, e, ki so se odločila za prizanesljivost, torej jaz sem bil Eh, poročevalec Evropskega parlamenta pred eh, dvema, tremi leti in mi smo imeli eh, predvideno prostovoljno kompenzacijo, prostovoljna nadomestila za podjetja, ki so utrpela škodo. Ali se ne bi morali vsega na nek način zahvaliti tem podjetjem, ne samo eh, kar zadeva imuniteto, temveč morda pri davčnih vprašanjih. Eh, potem mi želimo okrepiti delovanje eh, nacionalnih organov za konkurenco, želimo jih povezati, morali bi si ogledati, kako NCI na sodiščih zagovarjajo pri zanesljivost, kako se branijo sami. Oni morajo biti eh, v stanju, da branijo svoje odločitve na sodišču. Hvala lepa. Silvi Gular. Eh, hvala lepa, gospod predsednik. Hvala lepa. Sem predavateljem, imam dve serije vprašanj. Zauzemamo se za politiko konkurence. Sankcije morajo biti enotne, izvajanje tudi. V zadnjih letih smo oblikovali bančno unijo v evroobmočju in to ima posledice za konkurenco. E, kako vi gledate na ta vidik? kako lahko zagotovimo enotnost trga, ki ne zadeva vseh. Potem pa še vprašanje, ki ga nihče noče zastaviti v Brusli. Kaj se bo zgodilo z vami v primeru Brexita? Ali bomo zunaj ali pa uh, znotraj? Ob spoštovanju do Britancev je treba v Bruslu tudi povedati resnico. To je odločitev, ki bo imela posledice. tudi na politiko konkurence in tudi na notranji trg finančnih eh, storitev bo to vplivalo. Eh, hvala, Paloma Lopez Bermejo. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Mislim, da je razprava o relativnih učinkovitosti sankcij za v primeru programa pri zanesljivosti je lahko zanimiva razprava, ampak obstajajo tudi določene omejitve tej učinkovitosti. Prvo vprašanje, ali je ta razprava neodvisna od eh, stopnje sankcij? Više sankcije v primeru zlorab, torej če so, kancije, eh, če so globe više, potem ni motivacije za razbitje kartela. Večja predzrasljivost je lahko prav tako uh, kontraproduktivna. V Španiji so tako globe omejene na 10 odstotkov letnega prometa in pogosto se te globe še znišajo. To pomeni, da so to zelo nizke globe, ki niso neodvrčilne, nesorazmerne in zato se sprašujem, Ali menite, da je takšna tendenca prisotna v številnih državah in kako jo omejiti? Eh, no, videli smo, da smo v določenih primerjih eh, uvedli tudi globe na evropski ravni, recimo pri eh, fiskalnih, pri kazni zaradi utaje davkov. Ampak to ne odvrača velikih podjetij od kršitev. Potrebovali bi takšne globe, ki bodo uh, pomenili korist potrošnikom in javnosti. Potem drugo vprašanje, ko razpravljamo o sankcijah, se zdi, da mm, razpravljamo o tržni strukturi, ki je sama po sebi uh, Eh, predmet konkurence. Ampak pogosto prihaja do kršitev na trgih, ki bi morali biti regalir, eh, regule, regulirani, kjer bi država morala zaščititi interese velikih zasebnih podjetij, recimo električna podjetja v Španiji. Vsi vedo in končno je to začela preiskovati komisija. Eh, vsi vemo, da vsi plačujejo preveč za elektriko, tako gospodinstva, kakor tudi podjetja. In imamo posrednje ali neposredne dokaze za to, da subvencije za nedelovanje recimo nuklearnih eh, elektrarn presegajo njihove dejanske stroške pri sankcijah bi morali dati ustrezne pristojnosti predvsem nacionalnim organom za varstvo konkurence, predvsem pa bi morali okrepiti preglednost delovanja akterjev v občutljivih sektorjih, kot je zasebni sektor, storitve, banke in tako naprej informacija o cenah je pravzaprav temeljni indikator za identifikacijo monopolnih eh, podjetij in za sankcijo leteh. Zato me zanima, kako boste zagotovili recimo nadzor nacionalnih organov za varstvo konkurence v sektorju kot recimo kmetijski sektor, kjer je veliko subvencij. Ja, Ortiz. Sedaj pa uh, Marcia Ortiz, predstavnica javnih organov. Hvala lepa, sem članica sveta organa za vašo konkurence v Španiji. Najprej bi se želela uh, Eh, zahvaliti komisiji in parlamentu za to pobudo. Gre za pobudo, ki prihaja v pravem trenutku in ki je zelo relevantna. Eh, o previziji uredbe 1 skozi 2003 eh, so NCA in pa Evropska komisija tesno sodelovali. Ehm, no, ta zgodovina sodelovanja je eh, zgodba o uspehu, gre za zelo pozitivno izmenjavo stališč, enako velja za razširitev programov pri zanesljivosti, čeprav ti imajo določeni omejitvi, omejitve. Če bomo lahko odstranili te ovire, omejitve, če bomo našli skupni imenovalec, potem bo delovanje organov za vas o konkurence še bolj učinkovit in več popravne gotovosti. V zvezi z eh, programom prizanesljivosti bi povdarila pomen politike sankcij. Samo potem bodo programi prizanesljivosti tudi učinkoviti in v tem smislu je sodelovanje bistvenega pomena. To je najpomembnejši inštrument, ki ga imajo organi za varstvo konkurencev eh, za ukrepanje proti najškodljivejšim praksam, torej praksam kartelov. Pri sankcijah je treba najti ravnovesje med sorazmernostjo in pa odvračilnostjo, eh, kakor je bilo že povdarjeno. To ravnotežje mora imeti skupne standarde na evropski ravni, na enotnem trgu, če želimo, da bi zagotovili enako izhodišče za vse in če želimo, da bodo programi pri zanesljivosti izvajani eh, in da bodo veljali na enak način po celotnem enotnem trgu. Zato me zanima, če lahko strokovnjaki povedo, kaj se jim zdi najmanjši skupni imenovalec, ko gre za določanje zgornjih mej glob in ko gre za metodologijo izračunanja kazni. Kaj se vam zdi najbolj primerno, zato bi zagotovili enako sodišče za vse? Hvala lepa. Naslednji je Brian Hayes. Hvala lepa, gospod predsednik. Tudi jaz sem vesel, da imamo to pomembno javno predstavitev. Eh, hvala lepa vsem, ki ste eh, govorili v obeh okroglih eh, mizah. Imam pa dve ugotovitvi. Ospeh Evrope in malih odprtih gospodarstv, naprimer moje države, je zelo pomemben in odvisen od eh, ustrezne politike varstva konkurence, od izvrševanja in eh, potrebujemo seveda dobro politiko varstva konkurencije v vseh državah članicah. Potem pa nekaj glede mreže. Mreža eh, gradi kapacitete, tu se lahko eh, organi učijo od drugih organov iz drugih držav članic in to je ključnega pomena. Všeč mi je, da si bomo lahko v prihodnje ogledali različne primere ki jih vodi eh, ta ali oni organ, zato da bomo lahko usklajevali eh, naše postopke in da bodo pač rezultati usklajeni. Torej, v eh, Irskem imamo različne sankcije, govornica jih je predstavila. Zlasti me zanimajo veliki primeri in ukrepi organa za varstvo Eh, konkurence. Mislim, da so, bili, da so bile vse uh, kazni izračene pogojno. Naj to prosim govornica še nekoliko razloži. Uh, torej, uh, Preko sodišč se daje tudi neko sporočilo javnosti. Tu gre za uh, neprimerno delovanje, slabo prakso uh, in dejstvo je, da slabo obnašanje spreminjamo samo s sankcijami in mi se sprašujemo, ali so naše sankcije zadostne in primerne in ali bodo ljudje dejansko šli v zapor, zato da sporočilo pride do ljudi. Mislim, da je to pomembno vprašanje, na katero potrebujemo odgovor. Sicer eh, pa zelo cenim eh, delo uh, irskega organa za varstvo konkurence in tudi drugih. Eh, mislim, da moramo storiti več, eh, bolj sodelovati koordinirano uh, s kolegi iz cele Evrope za to, da se razkrijejo prevladujoči položaj podjetij in da se ukrepa. Hvala lepa. Much, uh, Hvala lepa, gospod Flanagan. Gospod Flanagan. Hvala lepa. To je eh, bilo zopet zelo zanimivo. Imam vprašanje za Isolde Gogen. Eh, rekli ste, da je eh, politika varstva konkurence v majhnem gospodarstvu, kot je Irska, eh, toliko bolj pomembna. Irska ima sankcije za kartele. Ne vem, kako boste to storili. Naj to razložim. Omenili ste eh, torej tri velike primere. Kolikor jaz vidim, so se ti zgodili v letih 2008 in 2006 pri eh, naftnem podjetju eh, Eh, je bila izrečena denarna kazen. Eh, torej kazen je znašala 7500 eh, evrov ali od naftnega podjetja niste mogli zahtevati više globe. Tu gre dejansko za moralno tveganje. Naprimer v primeru v letu 2008 20 tisoč kazni za Citroen, nobene zaporne kazni. torej se je splačalo ravnati protizakonito. Eh, kako eh, lahko govorite o uspešnih eh, akcijah zopr kartele? Kako je v primeru leta 2011? Torej, navedli ste primere, vendar ti so zgodovinski. Kaj je odvračilno? Gospa Eh, Fernandez je tu navedla nek primer eh, o zakonodaji. Kaj vi menite? Vi pač eh, menite, da je kazensko pravo najbolj primerno. Včasih pa so civilno pravni primeri bolj primerni. Tu je treba nekaj ustoriti. Brian Hayes je vprašal, ali so sankcije primirne. Naj eh, sedaj prebere odgovor Fila Hogna v irskem parlamentu eh, in eh, tedaj je kritiziral se in od tedaj se nič ni spremenilo. Torej, eh, Irska nima eh, pravzaprav eh, cele liste močnih sankcij z opr kartele. Vse to je pravzaprav šala. Hvala. Preden bom dal besedo spet govornikom druge okrogle mize, sprašujem, ali želi še kdo besedo v razpravi. Ali mogoče tudi kdo od razpravljavcev pri prvem omizju želi še prispevati kaj? Ne se pravi, da lahko dam besedo najprej Evi Edwardson. Hvala, gospod predsednik. Želim povedati na začetku naslednje. Države, ki imajo upravni ali um, ali, um, oziroma sodni model, to so majhne države, Švedska, Finska, Irska, Avstrija. Želim malo komentirati to, kar je povedal gospod Švab, eh, če sem prav razumela njegovo vprašanje. Mislim, da je zanimivo razpravljati o tem. Seveda naj bi imeli eh, podobne pristojnosti za sprejemanje odločb eh, usklajene. Ampak vprašanje je, ali eh, preiskovalna pooblastila in pooblastila za odločanje ali morajo biti enako, točno enaka, kot jih imamo danes. Vem, da je obvezno sodelovanje s komisijo. Mi na švedskem take uh, zakonodaje pravzaprav nimamo. In uh, to vprašanje si moramo ogledati in želim komentirati tudi to, kar je povedal uh, gospod Lopes in sicer ali so sankcije lahko preniske. Seveda je treba harmonizirati način izreka kazni strani organov, ampak torej jaz sem sodnica. Lahko zaupaš sodišču, ampak ne moreš pa od njih zahtevati, da bodo sprejeli kompletno istne odločbe. To je vprašanje ustreznosti. Uh, v državah članicah se zadeve ocenjujejo različno in eh, s tem eh, sem tudi že končala svoj prispevek. Hvala, gospod Lobrano. Hvala. Želim komentirati tri zadeve, ki so se pojavile v tej razpravi. Koordinacija, prizanesljivost in sankcije. O koordinaciji najprej. In to sem povedal tudi v svojem prvem prispevku, to, kar si želimo, želimo da bi evropsko, evropska mreža za varstvo konkurence bila osnova za tesnejše sodelovanje in da bi imeli mogoče tudi specifične instrumente za to komunikacijo z nacionalnimi organi. Seveda potrebujemo močan dialog eh, tudi z eh, svetom podjetništva, predvsem, ko gre za postopke za prizanesljivost. Ta mreža naj bi bila bolj odprta za potrošnike in tudi za podjetja. In to bi omogočilo, da bi NCA-ji spoznali poslovne realnosti tudi v drugih državah in to bi prav gotovo jim koristilo. Sedaj pa na vprašanje gospoda Švaba, ali naj bi komisija pri tem sodelovala. Um, tu so pomembne predvsem smirnice za dobre prakse iz leta 2011. Če eh, komisija to izvaja, potem je jasno, da mora komisija zelo tesno biti vključena v to delo. Potem prizanesljivost etična razprava tu vedno pojavlja. Ali eh, naj eh, kršilci ali naj prizanesemo kršilcem. Dobro, ampak to ni vprašanje. Moramo biti pragmatični. To je pragmatična rešitev in pri eh, zanesljivost eh, je možnost razkrivanja kartelov. Eh, in te možnosti na drugačen način ne bi bilo. Če eh, ne bi bila zagotovljena imuniteta, potem tudi ne bi bilo razkriti krtilov. In mislim, da je dobro, eh, da jih razkrijemo, tudi če po drugi strani določena podjetja dobija zagotovljena imuniteto pri tem. Potem ali naj bi sistem bil takšen, da bi spodbujal podjetja z uh, Eh, vse na enem mestu in tako naprej. Ja, mislim, da ja, več koordinacije, več jasnosti potrebujemo tako, da bi podjetja še bolj spodbudili, če so del kartela, da to tudi prijavijo in da se jim zagotovi imuniteto, če to naredijo. Tretja stvar, sankcije, ali so sankcije dovolj visoke ali ne. sankcija Evropske komisije so zelo visoke in vidno, ko komisija sprejme tako odločitev, se na široko poruča o tem. In je to tudi odvračilno. Sedaj pa ne morem komentirati višino kazni na nacionalni ravni. Samo kazni morajo biti dovolj visoke, da so odvračilne. Vendar ta odvračilni učinek eh, ni odvisen samo od višine kazni, temveč tudi od verjetnosti, da se odkrije določena kršitev in tu se vračamo na kazni, ki so lahko seveda tudi zapor, ki so lahko globa, um, tudi sprožitev kazenskih postopkov, kar bi verjetno pomenilo, da bi uh, Če bi imeli samo ta nivo, bi bilo mogoče odkritih manj primerov, kot pa eh, s tem, da pri tem močno sodelujo tudi nacionalni organi. Gospa Gogen, hvala, gospod predsednik. Veliko zanimivih točk smo slišali in mnogo govoriti uprit. Um, za močnejšo ali šipkejšo integracijo. Na vsak način si mnogi, pri, si mnogi trudijo za mehkejšo integracijo. Naprimer, na Irskem, kjer, imamo, eh, kjer nimamo programa pri zanesljivosti, kajti ne moremo uh, od sodnikov zahtevati, da izvajajo sistem prizanesljivosti in pri nas se ukvarjajo s tem sodni organi. In, um, Seveda pa sodniki potem sami odločijo, ali bodo eh, na osnovi prijave državnega tožilca um, preganjali določen primir ali ne. Res je, da so kazni razmeroma nizke, ampak mi pravzaprav nimamo nadzora nad tem. Um, bile so izrečene tudi zaporne kazni. En je pristal v zaporu, ker ni pas, plačal globe. Um, ampak. Um, mislim, da so te um, kazni iz kazenskega postopka na vsak način tudi primirne. Imamo pač določen razpon, razpon kazni, eh, ki se ga morajo držati sodniki, ko odločajo o teh primerjih. Hvala. Gospod Marcen. Hvala. Samo dva, tri komentarja. komentarje. Ko sem. Um, kosmose v našem odboru ukvarjali predvsem tudi z novimi pristojnostmi za te organe, sem imel določene pomisleke, ampak v praksi moram reči, da to deluje zelo dobro. Nacionalni organi ne smijo delovati v političnem vakumu. Um, Seveda je dobro, da je ta sistem odprt, da gre predvsem za dobro komunikacijo, tako da se uh, Eh, da ne prihaja do nesporazumov in razen tega eh, ne smemo dovoliti eh, političnega pritiska, kar zadeva izbiro določenih primerov in tako naprej. Mogoče je to relevantno pri izbiri trgov, s katerimi se ukvarjamo. In, torej, ta tržna referenca je pomemben dejavnik treba je seveda zagotoviti dokaze, tudi praktične rešitve. Alternativa pa bi lahko bil, bil politični poseg, ki pa nima eh, baze dokazov in to je seveda povezano tudi s preglednostjo, ampak jaz sem prej že omenil, kako pomembna je komunikacija, nekaj besed o, um, tem, um, o tej izjavi o um, nasprotovanju. Um, Torej, ko si ogledamo predloge za prihodnost, eh, kako bolje investirati vire eh, in kako zagotoviti dobro sodelovanje eh, med organi, nacionalnimi organi in komisijo, tu igra določeno vlogo tudi to obvestilo o Eh, nasprotovanju. Tu gre seveda tudi za odgovornosti, ki se jih moramo zavedati in eh, nekatere države imajo te eh, sisteme in programe pri zanesljivosti, druge ne, ponekod so ti spostavljeni tudi kritiki. Potem odgovornost matičnih družb, tudi to je odprto vprašanje, treba pa je um, zagotoviti tudi sodelovanje med podjetji v takšnimi primeri, tako da bi s tem zagotovili, da pri izreku kazni upoštevamo vse okoliščine določenega podjetja, ki je opleteno v tak, eh, tak primer. Zdaj Brexit, exit ali kakorkoli to že imenujemo. Eh, torej, Eh, pred več desetletji sem že opustil moj britanski akcent. Um, jaz sem seveda tudi uradnik in ne smem komentirati tega vprašanja, ampak jasno je, da si želimo še naprej tesno sodelovanje v okviru ECN, ECN in z kolegi iz nacionalnih organov. Hvala lepa, gospod Mengerven. Uh. Eh, very, very briefly, uh... Zelo na kratko, tri eh, kratki komentarji. Um, nekdo je vprašal, um, um, ta prostovoljna kompenzacija v direktivi eh, in programi prizanesljivosti. Mislim, da je treba ločevati med prizanesljivostjo in kompenzacijo odškodnino. Uh, ta inštrument prizanesljivosti naj ostane močan v uporabi, v uveljavljanju. Če začenjamo uvajati očkodnine kompenzacije potem in se sprašujemo, ali je eh, kompenzacija dovolj visoka, potem to ne bi bil dober razvoj. Drugo, druga točka, in to je bilo že rečeno, raven kazni se zdi razmeroma nizka z ozirom na to, da um, podjetjem so uh, odobrijo določeni eh, popusti, ampak dobro je, če se podjetja odločijo, da bodo sodelovala in zato morajo dobiti neko nagrado. Nikoli ne smemo pozabiti, da danes v času kartelov, na področju kartelov, um, je veliko tudi eh, zasebnih um, postopkov, ki tečejo in pred nekaj leti in desetletji tega še ni bilo, tako da morajo podjetja plačati tudi kazni iz teh postopkov in potem ali naj bi imeli vse, uh, na enem mestu one-stop-shop za program prizanesljivosti. Malo sem uh, agnostičen glede tega. Mislim, da je zelo pomembno, da eh, potrebujemo obvezno harmonizacijo. In ta načela, ki so bila pripravljena, so dobra, ta sistem lahko deluje in to je treba tudi pravilno uveljavljati na dosledno harmoniziran način. To morajo storiti vsi. In mislim, da je to naša prva prioriteta. Eh, z zavezuj, pravno zavezujočo harmonizacijo programov prizanesljivosti, mislim, to bi se lahko izboljšalo, tudi sam sem govoril o razširitvi varstva na posameznike, zaščite na posameznike, ampak eh, z eh, zavezujočo harmonizacijo eh, uvajamo tudi enotne razlage sodne prakse Evropskega sodišča in tudi to je pomembno, da eh, sistem lahko napreduje. Hvala. Hvala. Gospod Lobrano je želel še se hitro odzvati. Še nekaj dodatnih komentarjev gre za koordinacijo. Kot sem že povedal na začetku, NCI so zelo različni v Evropi. Nekateri mogoče ne vidijo potrebe po močnem sistemu koordinacije, ampak problem je, da če poteka ta koordinacija neformalno, brez konkretnih instrumentov, potem poslovna, poslovni svet ne vidi rezultatov. Problemi niso eh, organi kot CMA, temveč mlajši organi, ker vidimo te probleme. Zato že spodbujamo vse, da vidijo, v ICN-ju platformo za krepitev te harmonizacije, koordinacije. In druga točka, ki jo želim prav tako izpostaviti, je povezava med prizanesljivostjo in kompenzacijami. In eh, tu, to se nanaša na direktivo o škodi. Um, Torej, včasih potrebujemo seveda tudi alternativne rešitve sporov in tudi kompenzacije in ukrepe, ki zagotavljajo, da so dosjeji v zvezi s prizanesljivostjo zaupni. To so seveda močna orodja, ampak če želimo učinkovite programe prizanesljivosti, potem morajo podjetja vedeti, da se jim zagotovi imuniteta, če prijavijo take kršitve. Se, eh, ni vsak, eh, ki sodeluje v tej verigi, tudi pravnik in eh, včasih pač eh, v podjetju moraš povedati eh, organu, ki je za to pristojen, da rečeš, dve možnosti imamo. In če se odločimo za prizanesljivost in Če ste pravni svetovalec podjetja, potem morate povedati, odločite se za to prizanesljivost, to vam bo koristilo. Če sodelujemo s eh, institucijami, če um, um, bo to olajšalo vse. Na vsak način moramo spodbujati podjetja, da se poslužijo te možnosti. Hvala lepa. Very... Tudi drugi, tudi drugi del je bil zelo zanimiv, sedaj pa dajem besedo gospodu Leitenbergerju, ki bo zaključil to razpravo. Hvala. Gospod predsedujoči, spoštovani prisotni, gospe in gospodje, zahvaljujem se odboru Ekon, njegovemu predsedniku, članom, sekretarjatu za organizacijo te predstavitve. Zahvaljujem se vam, da ste današnje dopoldne spremenili v tako živahno in plodno razpravo. To nam pomeni spodbudo za nadaljne delo komisije. Dobro je, da parlament, nacionalni organi za varstvo konkurence, podjetja, civilna družba in drugi um, kažejo zanimanje za konkurenčno pravo. Mislim, da smo dokazali, da nacionalni organi za varstvo konkurence opravljajo zelo pomembno nalogo pri izvajanju konkurenčnega prava. Uh, Eh, torej to smo danes dokazali, ta telesa so bistvenega pomena za to, da enotni trg gladko deluje, da prinaša koristi potrošnikom in podjetjem po vsej Evropski uniji. Izvajanje na nacionalni ravni omogoča široko izbiro storitev in blaga za potrošnike. Prav tako na ta način ohranjamo enako izhodišče za vsa podjetja, ki delujejo na enotnem trgu. In to seveda prispeva k eh, dobrim pogojem za rast, inovacije in ustvarjanje delovnih mest po celotni Evropske uniji. Tako da mislim, da smo dokazali, da je treba nacionalne organe za varstvo konkurence okrepiti z eh, sredstvi in instrumenti, ki jih potrebujejo. Uh, Prisrečno bi se zahvalil našim strokovnjakom, razpravljali smo o pomembnih temah in številni so potrdili potrebo po nadaljem ukrepanju. Seveda ne obstaja nič takega kot eh, standardni model izvajanja. Mm, gre za to, da je treba z sodelovanjem NCA-jev vzpostaviti standarde na evropski ravni. No, eh, ugotovili smo, da je ključnega pomena predvsem neodvisnost, nacionalni organi um, za konkurenco morajo biti sposobni neodvisno sprejemati svoje odločitve, uh, Prav tako potrebujejo dovolj sredstev, zato da se lahko učinkovito spopadejo s primeri kršitev konkurenčnega prava. Zato so bili predlagani različni ukrepi, recimo preiskovalna orodja morajo preprečiti možnost skrivanja dokazov, kar je velik izjiv, predvsem sedaj v digitalni dobi. Prav tako smo spregovorili o potrebni ravni sankcij na nacionalni ravni, predvideli smo možnost širokega razpona sankcij, ne moremo se samo na kazenske sankcije zanašati za učinkovito izvajanje. Prav tako smo povdarili pomen programov pri zanesljivosti. Na ta način lahko lažje odkrivamo kartele. Podjetja, ki sodelujejo v kartelih, potrebujejo predvidljivost in pravno gotovost, če se odločijo, da bodo razkrili nepravične, pra, nepravične prakse. Eh, prav tako smo ugotovili, da Evropska mreža za konkurenco omogoča boljše izvajanje eh, konkurence, spoštovanje konkurence, ampak tudi tukaj obstaja nekaj prostora za izboljšavo. Prav tako je treba zagotoviti sodelovanje med eh, nacionalnimi organi za varstvo konkurence in drugimi organi, recimo združenimi za varstvo potrošnikov. Prav tako se pozvali k boljšim nadzorom nad subvencijami in, eh, državni, in državno pomočjo. Um, tudi tukaj je treba zagotoviti enako izhodišče za vse in NCA-ji lahko igrajo pomembno vlogo pri tem. Uh, Še nekaj besed na hitro o bančni uniji, o antitrustih, o nadzorih nad združevanji podjetij. To velja za celotno Evropsko unijo. Če obstajajo določene specifičnosti v zakonodaji o reševanju bank, mora zakonodajalec zagotoviti, da točno določi naloge komisije, predvsem generalnega direktorata za konkurenco. Samo tako bomo preprečili. Um, izkrivljanje konkurence na ravni Evropske unije. Kako je povedala komisarka, eh, je treba zagotoviti tudi postopkovna jamstva na nacionalni ravni. Eh, potem želim odgovoriti tudi tistim, ki ste pozvali komisijo k reviziji svojih pravil. Naj vam povem, da je to proces, ki je stalno v toku. To je bil tudi pred 15 leti, ko sem sam se pridružil direktoratu za konkurenco. Eh, poleg pogodbe smo obrnili vsak kamen, vsaj enkrat, če ne dvakrat ali trikrat. Eh, tako da, če sedaj razpravljamo o tem, kako okrepiti nacionalne organe za varstvo konkurence, to seveda ne pomeni, da je končana naša težnja po še večji učinkovitosti in odličnosti. No, um, danes smo spregovorili predvsem o tem, da moramo našim partnerjem omogočiti to paleto ukrepov in orodij, ki jih Evropska komisija že ima na razpolago. Se pravi, ali je možno, da nacionalni organi za varstvo konkurence naredijo več, ali je mogoče izboljšati evropski mehanizem za varovanje konkurence. Mislim, da smo dokazali, da je to dvoje med seboj povezano. Um, pravila konkurence bodo spoštovana samo za medsebojno interakcijo vseh uh, delov zagotavljanja uh, spoštovanja konkurence. Na podlagi vaših prispevkov se bo komisarka sedaj odločila, kakšni ukrepi bi bili najprimernejši za soočanje z identificiranimi problemi. Kako je povedala danes zjutraj, je, so možne Eh, zakonodajne spremembe, ampak zato je potrebna ustrezna utemelitev, torej dovolj argumentov za takšno zakonodajno spremembo. Mislim, da je današnja razprava eh, ponudila veliko takšnih argumentov in vsem skupaj se zahvaljujem za organizacijo tega dogodka. Hvala lepa predstavniku komisije. Strinjam se s tem, da je bil ta dogodek izredno pomemben. zato da bi ocenili, ali so potrebni nadaljni zakonodajni ukrepi, zato da bi okrepili naš sistem varstva konkurence. Mislim, da se v glavnem vsi strinjamo okrog tega, da so možne izboljšave. tudi če sistem delne decentralizacije dobro deloval. E, še vedno pa obstaja nekaj manevrskega prostora za izboljšave, zato da bi zagotovili bolj enakomerno izvajanje naših skupnih pravil. Zanimivo je bilo slišati o različnih pravnih statusih naših konkurenčno, e, našega konkurenčno pravnega sistema. Um, Se pravi, po eni strani potrebujemo pravila za zagotavljanje dobrega delovanja enotnih trgov, po drugi strani pa imamo nekakšen decentraliziran, kombiniran sistem izvajanja, tako da gre tukaj za, mm, za poseben primer, ki se razlikuje od recimo monetarne politike ali pa področje, kjer imamo skupne pristojnosti. Torej, sedaj smo imeli torej prvo stopnjo centraliziranega izvajanja, sedaj smo imeli drugo stopnjo delno decentraliziranega izvajanja, sedaj je čas za tretjo stopnjo. Ni, ne pomeni to nujno, da se vrnemo na centraliziran način izvajanja, ampak razmisliti moramo, o tem, kako izboljšati sistem, zato da bo boljše deloval, pri čemer moramo seveda upoštevati sorazmernost in pa posebne značilnosti naših držav članic. To je velik izziv. Aristotel je rekel, da enakost pomeni enake rešitve za vseh, istočasno pa je treba upoštevati ob tem, da ne boš nujno prišel do istih rezultatov. Uh, outcome. So the, the issue how to uh, Torej vprašanje, kako zagotoviti enako izhodišče za vse, glede na to, da nimamo tukaj evropske administracije, ampak da moramo nekako se zanašati na uh, ministersko raven, na vlogo organov iz držav članic, to seveda je izziv. Predstavili ste različna vprašanja, različne poglede o tem, kaj bi se vam zdel najboljši sistem, morda okrepljeno sodelovanje, več harmonizacije po drugi strani. Tako da čas je za nadaljevanje razprave, parlament bo v njej sodeloval. Upam, da bomo ustrezno vključeni kot so zakonodajalec v vsakšo morebitno rešitev, ki bi prispevala k še večji učinkovitosti našega zagotavljanja oziroma varstva konkurence, upam, da bomo na ta način zaščitili potrošnika, ter ponudili spodbude za nadaljni razvoj, inovacije naših proizvodnih sistemov. Dobro, bančna unija je spet neko drugo področje. Tudi tukaj se moramo vprašati, kako učinkovit je naš danji zakonodajni okvir. v kolikšni meri potrebujemo tudi eh, ustrezen uh, okvir za zagotavljanje konkurence. Uh, o tem bomo še razpravljali, ampak naj se vrnem na temo današnje predstavitve. Mislim, da smo naredili pomemben korak naprej. Tudi parlament poziva k določeni stopni harmonizacije, k širšemu razponu orodi za nacionalne organe za varstvo konkurence. Skratka, zahvaljujem se vsem vam, strokovnjakom, govornikom, udeležencem, komisarki eh, in pa še tehnično sporočilo, predstavniki organov za varstvo konkurence in drugi udeleženci naj prosim zapustijo zgradbo, tako da sledijo znakom exit, torej gre za pritličje te stavbe.